Right, good morning. Dobar dan, gospe in gospodje, prosim, če sedete na svoje mesta. And get, uh... In prosim, če se ponovno malce umirite. Hvala. Right. We will be... Dobro. Mislim, da smo pripravljeni, da lahko nadaljujemo. Danes dopoledne vas eh, pozdravljam v lastnem imenu in v imenu sopredsedojočega gospoda Džordija Vilahuane i Rovire. Danes bomo imeli na programu najprej predstavitev Marija Dragija, predsednika odbora za finančno stabilnost. Potem bomo imeli predstavitev in govor eh, gospoda Dominika Strauskana, generalnega direktorja Mednarodnega monetarnega sklada In še zadnjo predstavitev, ki jo bo imel evropski komisar za notranji trg in storitve, gospod Mišel Barnier. Gotovo vam ni treba posebej predstavljati katerega koli od teh treh govornikov. Potem pa bomo nadaljevali z našo razpravo s tistimi eh, govorniki, uvodnimi govorniki, ki bodo še ostali tukaj in končali bomo našo sejo ob 12. Še enkrat hvala, da ste vsi prišli. Sem gotovo, tako kot je to bilo včeraj, se bo počasi dvorana napolnila. In če hočemo imeti čim več časa na voljo za razpravo z našimi panelisti in eh, vašimi kolegicami in kolegi, je najbolje, da kar dam besedo gospodu Mariju Dragiju. Izvolite. Thank you. Thank you, Um, Hvala, gospa predsednica. Zelo sem hvaležen za to povabilo iz dveh razlogov. Prvič, ker mi je v veliko čas, da sem lahko danes lahko z vami. Drugič pa gre tudi za neke vrste institucionalni razlog, kajti kot institucija Evropski parlament eh, najbolj primeren za uh, razprave o svetovnih finančnih strukturah. Gotovo uh, so regionalne organizacije tiste, ki dorečejo zadnjo besedo o celotnem postopku. Ne bom opisoval sedanjega stanja v gospodarstvu, kajti naslednji govornik bo Dominik Strauskan, ki lahko to naredi bistveno bolje, kakor jaz. Bi pa želel samo dve besedi reči o tem. Oživitev gospodarstva je neenakomerna, eh, slabotna v Evropi in zelo eh, trhla drugot bančni sistem, če tudi so še kreditni standardi zelo uh, strogi za srednje, velika in majhna uh, podjetja, čeprav so še izgube iz tradicionalnih kreditov vse čas eh, v porastu skoraj da posod po svetu, pa vendarle so banke na dobri poti z nekaj izjemami na dobri poti pri eh, reševanju svojih eh, problemov financiranja. Pogoji za njihovo financiranje so se izboljšali in mnogo bank sedaj uspešno pridobiva novi sveži kapital v zadnjih 12 eh, mesecih. Seveda pa so še izpostavljene nevarnostim, naprimer pri hitrih spremembah, ko gre za vrednotenja in Te so povezane nevarnosti tudi z uh, gospodarsko oživitvijo, kakršna pač je. To je seveda vse odvisno tudi od izhodnih strategij. To, kar smo ustvarili v Evropi, pa tudi drugot po svetu, je enkratni znesek likvidnosti, ogromni znesek v zadnjem letu in pol do dveh. In to je prav, ker sem, morali smo se spospasti z finančno krizo. Ampak sedaj ko so problemi za večino bank očitno rešeni, je prišel čas, da začnemo eh, z izhodno strategijo. Izhod mora biti postopen, vendar odločen. Če še imajo nekatere banke probleme, potem je te probleme treba reševati z specifičnimi instrumenti, ne pa z celovito monetarno politiko ostale banke ne smejo biti žrtve njihovih eh, problemov in zelo malo teh eh, bank, ki so še v težavah, imamo v Evropi. Preden se lotim programa dela za leto 2010, naj povem, da smo naredili veliko v preteklosti. Ko sem se pripravljal na ta sestanek, sem se vprašal, kaj naj vam tukaj uh, predstavim. Gre za tri razloge, ki jih lahko imenujemo eh, vzroki za dober napredek eh, posodobitve svetovne finančne strukture. Prvič, eh, zavedeli smo se, da smo vsi v enem in istem čovnu. Gre za svetovno finančno strukturo, ki pravzaprav je enaka oziroma nas vse združuje. Zato moramo povezati finančne trge. Drugi razlog enkratna uh, eh, vodilna vloga skupine G20, v kateri je Evropska unija odigrala pomembno vlogo. G20 se, so se odločili za uh, cilje, za roke in za proces. In proces so, uh, so tako pospešili, da smo pravzaprav morali uh, začeti bolj usklajevati naše delo eh, pa z delom drugih eh, mednarodnih agencij. IMF in naš odbor za finančno stabilnost, torej OFS, sta si razdelila delo, zato da smo čim bolj učinkovito uspeli pri delu. Eh, priprava pravil v eh, OFB-ju, OFS-u, potem nadzor v mednarodnem denarnem skladu, eh, izvajanje pa seveda je še vedno v rokah nacionalnih organov. Rekel sem, da je prišlo do ogromno sodelovanja, do zelo pomembnih dialogov, kakršnih v preteklosti še nismo doživeli. In kar zadeva to sodelovanje, bi rekel, da velja naslednje od vrha navzdol, vsi sistemi in nadzorni aranžmaji so sedaj vzpostavljeni na vseh ravneh, mednarodni, nacionalni, regionalni. Gre za več nadzora, za eh, perspektive makronadzora in skrbniškega pregleda in pri meri takšnih mehanizmov so Evropski eh, odbor za sistemska tveganja, potem uh, zgodnje opozarjanje in sistem za zgodnje opozarjanje mednarodnega denarnega sklada in nekateri drugi. Drugo področje. Regionalne vlade sedaj uh, reformirajo svoje, svoje sisteme, uh, predpise in tako naprej za uh, to, da se zaprejo odprte vrzeli. Tudi uh, sedaj ne delamo več regionalno. V, do nekaj e, let nazaj smo se osredotočali samo vsak na svoje področja. Malce hitro bere govornik in eh, predsednica ga je opomnila na to. Well, was... Torej, tretja stvar je širitev zakonodajnega perimetra oziroma obsega. Do pred nekaj leti nismo mogli razmišljati o zakonodaji, ki bi nadzorovala na hedge fund sklade, potem over the counter, m, mm, torej m, mm, različna po, uh, inštrumenta in tako naprej. To pa se je sedaj zgodilo. Četrtič, sedaj imamo čezmejne nadzorne eh, načrte in načrte za nepredvidene um, dogodke, torej contingency načrte za največje finančne eh, inštitucije. Eh, negativne bonuse, ki so bili vzrok krize, smo sedaj odpravili, zlasti ko je šlo za področje listinjanja ali sekuritizacije. Ampak nekaj je pomembno. Ne smemo podceniti tistega, kar smo dosegli. To so velike rezultati. Ampak vsako od teh področji je zahtevno že samo zase. Velik napredek smo naredili pri pripravi politik, sedaj pa jih moramo začeti izvajati in sedaj je napočil trenutek za izvajanje. Kakšno je najbolj pomembno sporočilo s tem v zvezi? Hočemo ohraniti svetovno povezane finančne trge. Zakaj? Zato, ker je to predpogoj za stabilnost in rast. To povdarjam iz naslednjega razloga. Sedaj moramo začeti izvajati torej politike in jasno je, da smo pod pritiskom, da naj bi nekoliko razrahljali uh, verodostojnost in strogost standardov, za katere smo se dogovorili. In sedaj bi nekaj več v podrobnostih povedal o tem. Letos je leto, ko je preoblikovanje Um, Basel Capital Framework and Liquidity Standardov, nekaj, kar je najbolj pomembno. Imamo časovnico, ki je že pripravljena, imamo roke, odbor za Basel sedaj kalibrira svoje delo. Kaj to pomeni? To pomeni, da preverja pri bankah, ali podatki, ki jih imajo, so relevantni in ali jih bančni sistem sprema. Potem naš odbor skupaj z mednarodnim denarnim skladom bo pripravil eh, študijo eh, učinkov, da vidimo, ali nove pravila ustvarjajo težave in ovire pri oživitvi finančnih eh, trgov in drugič, novi standardi so pripravljeni na dolgoročni rok, naj bi jih začeli uporabljati konec leta 2012 in ti standardi bodo sedaj se osredotočali na drugačne vrste bolj kakovostnega kapitala. Nove definicije kapitala bomo celo razvili in mislim, da bo dolgo časa verjetno še potrebno, da bomo pripravili novo definicijo kapitala. Razumljivo je torej, da uh, nekatere banke se odzivajo na vse to delo z izražanjem zaskrbljenosti. No, te njihove skrbi je nekoliko treba upoštevati, resno celo upoštevati, ampak istočasno ne smemo sedanjih težkih finančnih pogojev Eh, izkoristiti kot izgovor za verodostojnost teh novih standardov. Moramo se vedno spominjati, kako smo sploh prišli do tega procesa. Na začetku krize, se spomnite, smo vsi menili, da hočemo imeti eh, finančne storitve za več kapitala, manj dolga in eh, manj neustreznih bonusov. In sedaj smo prišli blizu tega. Istočasno pa moramo imeti ustrezne prehodne na obdobja, da ne bomo ustvarili eh, težav za, fina, za gospodarsko oživitev. In tu je bistvena razlika, ki jo moramo v primerjavi s preteklostjo eh, upoštevati. Naslednja stvar, povezana s delom v letošnjem letu, je reševanje problemov uh, too big to fail, prevelikih institucij, ki jih ne smemo opustiti, da bi propadle. Torej, kaj počenjamo? Naj vam povem, zakaj je to zelo velik problem. Obstajajo inštitucije, finančne inštitucije, ki so ogromne. In njihov propad, morebitni propad, bi povzročil uh, sistemske škode. In uh, cena teh potencijalnih uh, eh, propadov bi bila prevelika za vse nas. Te inštitucije so, uh, se zavedajo tega, da so tako velike, da jih nihče ne bo pustil, da propadejo trgi vedo, da so te inštitucije prevelike in zato uh, to nagrajujejo, to njiho, to, te njihova tveganja na neprimeren način, zato ker vedo, da bodo vlade jih reševali iz težav. Te inštitucije so torej postali zbiratelji neustreznih novelikih eh, tveganj in uh, so uh, tveganja neustrezno ocenila. Eh, vlade intervenirajo na tri načine. Prvič, poskušajo zmanjšati verjetnost neuspeha in obsega potencijalne eh, škode zaradi propada teh eh, bank. Naš odbor ima splošno strategijo in sicer tako, da dajemo dodatna pooblastila nadzornim organom, da ukrepajo na različne načine. Včasih eh, poenostavijo strukture teh bank, včasih eh, okrepijo nadzor, potem včasih eh, zagotavljajo sveži kapital tem bankam. Ampak seveda to ni za vsakogar primern. Eh, pristop. Različne države, različne zgodovine imamo, različne eh, vrste kriz. Ampak v vseh državah se je treba lotiti teh problemov. Drugače povedano, tukaj potrebujemo neke vrste minimalno harmonizacijo. Moramo imeti nek prak, ki nam bo omogočal, da vse skupaj ne bo šlo v klet ampak istočasno moramo biti bolj zahtevni, kot je samo ta prag. Moramo biti bolj zahtevni, eh, kakor je ta prag. In ti standardi eh, so v določeni meri že v razpravi. V našem poročilu, ki ga bomo na vrhu G20 v novembru predstavili, bo ravno govora o tem. Ampak. Ne glede na to, kaj počnemo, vemo, da bodo nek nekatere inštitucije propadle in ne želimo priti v situacijo, ko ne bomo mogli uh, dopustiti bankam, da propadejo. Moramo nekaterim bankam pustiti, da propadejo. To ni napaka, to je načrtno, ampak hočemo seveda tudi uh, upravljati z tem procesom propadanja. Zato imamo mehanizme za reševanje kriz, s katerimi lahko zgodaj uh, prepoznamo morebitnost propada, da te propade ali neuspehe nekako vodimo, upravljamo in da uh, financiramo takšne propadle institucije v prihodnem obdobju. To je nekaj, kar moramo narediti v vseh državah, zagotoviti torej te mehanizme, ki bodo lahko delovali. Vse inštitucije me, imajo, eh, torej imajo problem koordinacije na mednarodni ravni velike finančne inštitucije, če propadejo, bodo vplivali na ogromno držav. Zato moramo stvari koordinirati. Naj povem, če ne bomo teh eh, problemov koordinacije med državami razrešili, potem je verjetnost, da bodo različne države se odzvale takole vi ste preveliki, vi ste preveč eh, zapleteni kot eh, finančna inštitucija, zato se morate poenostaviti, morate delati samo v posameznih državah. Eh. V tem primeru je seveda nevarnost na mednarodni ravni večja. To, kar hočejo imeti nadzornik in vlade, je imeti institucije, ki jim lahko pustimo, da propadejo. Če se bo to dogajalo, bomo seveda vsi na izgubi. Zakaj? zato ker če ne bomo ustvarili enakih pogojev za vse, bomo uničili svetovno eh, finančno industrijo. Tretje, končno področje našega dela na tem področju uh, ste preveliki, ne bomo vam pustili, da propadete, pa je uh, zmanjšati okuženost. Torej, tako imena okuženost se je razširila po vsem svetu v tej finančni krizi. In videli smo, kako eh, veliki so in vplivni so mehanizmi izvedenih finančnih instrumentov oziroma derivatov. Torej, tega problema se resnično nismo zavedali in sedaj poskušamo eh, centralizirati trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, OTC derivatives. Kasneje v razpravi lahko grem v podrobnosti, če hočete, ampak to je najbolj pomembno delo, ki ga sedaj upravlja naš odbor. S tem bomo zmanjšali ne samo okuženost, temveč bomo imeli tudi večjo transparentnost, preglednost nad trgi, eh, ki je danes nimamo. V naslednjih nekaj tednih se bomo odločili pripraviti definicije, katere eh, izvedene finančne inštrumente je treba standardizirati, kajti standardizacija je bistvena za centralizacijo trgovanja s temi izvedenimi finančnimi inštrumenti. Mislim, da sem bolj ali manj končal, ampak dovolite še nekaj proti koncu. Sedaj smo v kritičnem Eh, trenutku in odvisni smo od vaše podpore, če hočemo stvari začeti izvajati. Leto 2010 je verjetno najbolj pomembno, najbolj delikaten trenutek za to, da v ukrepe, v dejanja prenesemo to, kar eh, so dosedaj bili razprave o politiki, predlogi politik in osnutki zakonodaje na tem področju. Hvala. Um, Tako, kar nadaljujemo in sicer z naslednjo predstavitvijo, to je Dominik Stroskan. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Moram reči, da mi je veliko veselje, da sem danes z vami na tem pomembnem zasedanju poslancev Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti. Rad bi dodal še kaj k temu, kar je dejal Mario. Prav veliko tega ni, to je po eni strani dobro, po drugi strani pa boste morda imeli občutek, da, ste slišali, da boste slišali to, kar ste že slišali. Najprej sem mislil govoriti o oživitvi svetovnega gospodarstva, potem pa bom spregovoril o prednostnih nalogah kako bi lahko spremenili svetovno eh, finančno strukturo, da bi spodbudili trajnostno rast. Seveda vsi razumemo, da smo v zelo težavnih razmerah. Lani smo se izognili krizi, ki bi lahko bila tako velika, kot je bila velika depresija, velika kriza. In pred osmimi meseci so ljudje menili, da bi razmere resnično, resnično še lahko še poslabšale. Temu smo se izognili, vendar pa smo imeli tudi zelo hude stroške, da smo to storili po vsem svetu. Ta kriza pa je tudi izkušnja, ki nas je naredila ponižne. Ponovno smo se zavedli naših resnih pomankljivosti v gospodarskih in finančnih institucijah. Sedaj, po krizi, mislim, da je to naša, vaša priložnost in tudi dožnost, da preoblikujemo naše institucije, da bodo močnejše in bolj odporne na krize. Ključno vprašanje za me je, ali smo v tem zgodovinskem trenutku izkoristili instrumente, ki jih imamo kar najbolje. Moram reči, da me nekoliko skrbi. Gospodarska rast se spet začenja, to je dobra novica, vendar pa po drugi strani to, kar je bilo tako pomembno v časih krize, da so vse države želele sodelovati, sedaj ni več tako pomembno. Vse vlade se vračajo na lastne politične programe, ni več toliko pripravljenosti za sodelovanje. Vendar pa čez šest mesecev morda ne bo tako, kot je bilo pred letom. Rad bi se torej danes zjutraj, danes dopoldne osredotočil na pomen mednarodnega sodelovanja, da bi dosegli trajnostne spremembe. Če bomo sodelovali bomo lahko pripravili osnovo za bolj robustno in višjo rast. Torej, naj začnem s svetovnim globalnim gospodarskim okrevanjem. To se je že začelo, še boljše, kot smo pričakovali. V IMF smo napovedali rast okrog 4 odstotke za leto 2010. Kot je Mario pravkar dejal, gre seveda za oživitev gospodarstva na več nivojih. Imamo države, ki so že eh, torej razvite države, ki okreva, okrevajo počasi, diplomatsko rečeno. Za EU je napovedana rast okrog enega odstotka, to ni visoka rast. Če pa si pogledamo številke bolj podrobno, je jasno, da je v večini razvitih gospodarstev ta počasna rast, oživitev gospodarstva, nekaj, kar se še vedno zanaša na javno podporo. Zasebnega popraševanja pa še vedno ni. In zato pravim, da moramo imeti izhodne strategije, jih pripraviti, vendar pa za večino držav je še prezgodaj, da bi začeli s takšnimi prizadevanji. Hitro rastoča gospodarstva pa rastejo že sedaj hitro in okrevajo zelo dobro. Sedaj pa vprašanje glede okrevanja. Seveda, z okrevanjem je vse lepo in prav, to je prvi korak. Vendar pa potem se bomo vrnili na težave, ki smo jih imeli pred krizo. In te težave niso izginile. Skrile so se zaradi krize. Sedaj pa se na to vračamo. In če pogledamo naprej, bo ključno vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali, boljše uravnoteženje globalnega povpraševanja. Torej moramo se spopasti s temi neenakostmi na globalni ravni. To seveda ni nič novega, veliko smo o tem že govorili. Sedaj, včasih krize, pa so voditelji G20 to prepoznali kot ključno prednostno nalogo. In sprememba je v tem, in to je dober del krize, da se vsi bolj zavedajo potrebe potem, da se je potrebno soočiti s tem vprašanjem globalnih neenakosti. Kaj bo to pomenilo na ravni držav? Vsi vemo, kaj tiči za tem. Imamo države z velikim javnim dolgom ZDA, pa tudi veliko evropskih držav. Te morajo bolj vrčevati in se morajo osredotočati na domačo porabo, ne toliko na izvoz. Potem imamo naprimer Kitajsko, ki ima eh, velike preseške in tudi Nemčija, pa tudi nekatere države proizvajalke nafte. In seveda je tukaj ravno obratno. Tukaj moramo spodbuditi domačo porabo z več investicijami, odvisno od države. Seveda pa se ne moremo izogniti v nekaterih primerjih tega, da, da moramo prilagoditi menjalne tečaje. In to je zelo pomembno. Nekatere valute so premalo cenjene v tem trenutku. Jih moramo seveda nekoliko moramo njihovo vrednost nekoliko zvišati. Kakorkoli že, uravnoteženje domače porabe na kitajskem bo pomenilo tudi deprecijacijo njihove valute. Šlo je za kitajsko valuto Huan. Seveda pa je potrebna tudi doslednost gospodarske politike po krizi in da bi to zagotovili, je potrebno zagotoviti sodelovanje. In sedaj se vračam na ključno stvar sodelovanje. Vsi veste, da se je G20 v zajemnem programu ocenjevanja odločil, da bo tukaj storil korak naprej. Mislim, da bo tukaj IMF tudi ponudil tehnično pomoč in člani G20 predstavljajo približno 80 odstotkov globalnega gospodarstva, še več, če vzamemo EU kot celoto. In sedaj bomo videli, ali bo se skupaj dosledno. Kitajci, ZDA, Evropejci, Japonci imajo različne napovedi za naslednja 3-4 leta. Ali se vse skupaj ujema? Seveda ne. Tako da najprej potrebujemo doslednost, potem pa bomo videli na globalni ravni, kako bi se izognili nedoslednosti. Kajti če bomo dosledni, če bo realno s tem, se bo zgodilo nepričakovano in to lahko sproži naslednjo krizo. Naj se sedaj osredotočim danes na bolj specifične teme. Naj povem tudi nekaj o mednarodnem monetarnem sistemu. Ta je pomemben element svetovne finančne arhitekture, svetovnega finančnega sistema. V celoti gledano je obstoječi sistem dobro deloval, precej dobro deloval. Ameriški dolar je odigral središčno vlogo in tukaj, ko smo pred krizo govorili o tem, da bi se lahko pojavila kriza v ZDA in da se bi potem lahko razširila, bi to takrat pojnoma lahko imeli za to, da, za vzvod za to, da bo dolar tudi zelo oslabil. To se ni zgodilo. Nudili smo podporo našim članom, vendar pa še vedno smo imeli težave. Imeli smo težave pred krizo in še, bolj, še več težav imamo po krizi. Gre za to, da imamo zelo veliko rezerv in to bremeni mednarodni monetarni sklad in celotni monetarni sistem. Kaj naj storimo? Mislim, da če bi dali državam več zagotovil, ne bi potrebovali toliko eh, rezerv. To so storili zato, ker so se bali, da bodo pod pritiskom, da se bodo morali sami soočiti s tem pritiskom ali da bodo morali zaprositi za pomoč IMF-a. Kot vemo, je to nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi torej da bi se temu izolinili, so nakupičili velike rezerve. In ko se zgodi to, potem pride do konkurenčnosti z drugimi pri teh preseških. Seveda pa čisto vsaka država preseško ne more imeti. To seveda povzroči negotove razmere. In To smo želeli popraviti, temu smo se iz, želeli izogniti in tako smo vzpostavili fleksibilno kreditno linijo. To je aranžma, ki so ga v krizi uporabile tri velike države Mehika, ki je prav kar za šest mesecev podaljšala to linijo Kolumbija in Polska. Polska torej v Evropski uniji. ta aranžma se nadaljuje, skušamo ga izboljšati, to bomo tudi storili, vendar pa pri tem kopičenju rezerv gre za globalno stabilnost, o kateri moramo razmišljati. Tudi, seveda, Evropski parlament. Sedaj pa vprašanja finančnega sektorja. Kako bi naj prestrukturirali le tega? da bo omogočal gospodarsko rast, ne da bi povzročal drage krize za države in davkoplačevalce, kot se je to zgodilo sedaj. Na ravni držav so prednostne naloge znane in tu lahko samo potrdim to, kar je dejal Mario. Potrebno je okrepiti nadzor in morda je nadzor še bolj pomemben kot regulacija zakonodaje, kajti če imamo zakonodajo, ki je najboljša na svetu, pa je ne izvajamo, potem je neučinkovita. Potrebno je tudi okrepite, okrepiti mehanizme za reševanje krize. To je potrebno storiti. In to tudi sedaj že počnemo. Poleg tega pa morajo finančne institucije imeti bolj kvaliteten kapital, morajo izboljšati upravljate z likvidnostjo in imeti tudi boljše varovalke. In vse to že vemo od začetka krize. Naj dodam še nekaj. Ko govorimo o finančnem sektorju, govorimo večinoma o bančništvu. Včasih tudi o nebančništvu, vendar pa o institucijah, ki so blizu bankam. Rad bi torej dejal, da imamo tudi zavarovalniški sektor, kjer so pogoji nekoliko drugačni. Oni investirajo na dolgi rok. Zato, da bi torej dosegli boljše razmere, kar se dobička tiče na dolgi rok. In tukaj pogoji niso enaki kot pri bančništvu. In zato moramo upoštevati tudi takšne razlike. Dobro. Stvari smo že izboljšali delo še poteka in lahko samo izpostavim, kako pomembno je to. Vendar pa to terja čas. E, javnost pa je nepotepežljiva. Pravila baze 2 za 12 let, to bi naj vzpostavili v 12 letih. 12 let nimamo. In v večini držav ljudje že pravijo, pa kaj počnete. Tako da je sedaj vprašanje sledeče. Ali so politiki po vseh državah po svetu še vedno zavezani hitrim reformam in, ko rečem politiki, mislim na vlade, pa seveda tudi na poslance. Parlamenti morajo praviti veliko dele in morate pritiskati, da bi ta cilj dosegli. Morda ne tako hitro, kot to pričakujejo državljani, ker je to tehnično nemogoče, vendar pa tudi ne dlje, kot je potrebno, kaj ti sicer bo prišlo do upora državljani bodo dejali, to krizo smo imeli, ne bom govoril o bonusih, potrebno je razmere razrešiti hitro. Seveda pa, če ne bomo dosegli hitrega napredka na globalni ravni, kaj se bo zgodilo? Videli bomo države, ki bodo težave reševali na ravni držav, na svoji ravni. Torej, predlagale bodo različne reforme kakšno je tveganje, neusklajena politika, izkrivljeni toki, tokovi kapitala in poljubnost. In seveda se moramo temu izogniti. Nadaljni izziv pa je, kako se soočiti z velikimi kompleksnimi finančnimi institucijami. Mario je o tem veliko že povedal, ne bom predolg, vendar pa ne davni predlog za organe za reševanje sporov in za tako imenovane žive oproke, to je nekaj, kar bi na matični ravni lahko bilo zelo pomembno. Vendar pa gotovo bomo potrebovali tudi to, da bomo razmišljali o preprečevalnih ukrepih, tako da bi naprimer omejili velikost in kompleksnost finančnih institucij. Vendar pa je doseg tega mehanizma nekaj, kar ne gre vedno preko nacionalnih meja. Vedno znova se vračamo k istemu vprašanju. Tudi nimajo se države takšnega organa za reševanje sporov. Torej, če bomo dosegli globalni dogovor, se bomo izognili razdrobljeni politiki, politiki, kjer bo drva vsak po svoje. In to je pomembno. Torej, da bi imeli institucijo, ki bi bila bolj večstranska, manj nacionalna. Vendar pa v obdobju, v katerem smo, bo tveganje, kot ga vidimo v veliko državah, zaradi političnega pritiska na vlade, da bodo začeli izvajati nacionalne politike in nacionalne rešitve. In z nacionalnega vidika bo morda to dobro, vendar pa večstransko to bo to pomenilo nič manj kot katastrofo. Kaj pa v Evropi? Veliko napredka smo že dosegli pri reformah finančnih sistemov. Želimo si, imamo predlog eh, za Evropski odbor za sistemsko tveganje in tudi za Evropski sistem finančnih nadzornikov. Vse to veliko obljubljam. Vendar pa resnično pozivam svet, in tudi parlament, da dosežeta dogovor o tem, kar se da hitro. Upoštevati je treba dejstvo, da ko bomo to storili, se bomo še vedno morali soočiti z reševanjem krize, z upravljanjem s krizo, predvsem za čezmejne banke in to želim izpostaviti. Torej, potrebujemo in s tem končujem celostni okvir za preprečevanje in upravljanje s krizo. Seveda pa mora celoten pristop biti usklajen. Prav tako moramo zaščititi varčevalce. Potrebujemo pa mandat in orodja za to, da preprečimo propad velikih čezmejnih bank. Seveda je to vprašanje zelo velik izziv, tako tehnično, kot tudi drugače, vendar pa je izvedljivo. Potrebujemo pa močno politično vodstvo, da bi se uprlo nacionalnim pritiskom in da bi to storili na ravni EU. Še bolj pomembno pa je to storiti na globalni ravni. Dve hitri zaključni pripombi, najprej kar se mednarodnega monetarnega sklada tiče. Gotovo moramo izboljšati nadzor nad sistemskimi tveganji, še prav posebno, kar se kapitalskih tokov tiče. Imeti moramo več eh, raznolikih finančnih instrumentov, bolj prilagodljivih in tudi, kar se fleksibilne kreditne linije tiče, to je zelo pomembno. Prav tako pa moramo sodelovati tudi na področju regionalnih rezerv. Na kitajskem imamo takšno pobudo, Čengaj pobudo in ne vem, zakaj ne bi sodelovali regionalno. Druga izkušnja pa je z evropskimi državami, ko sodelujemo s komisijo v različnih evropskih državah. Tako da mednarodni monetarni sklad lahko sodeluje z različnimi regionalnimi rezervnimi eh, na Birki. In še druga pripomba, resnično zadnja, glede finančnega sektorja. Naj ponovim ključno sporočilo. Brez mednarodnega sodelovanja ne bomo uspešni. Najprej so morali na mednarodni ravni sodelovati institucije. Mislim, da je to dobro delovalo. Sedaj pa gre za mednarodno sodelovanje med državami. Včasih krize smo imeli sodelovanje, ko ga še ni bilo. In eh, ko bomo deset, čez 10-20 let gledali na to krizo, bo ključnega pomena, da bomo izpostavili neverjetno še ne videno sodelovanje med državami, ki so se v istem času z enakimi urodi ukvarjale z enakim vprašanjem in so morali se ukvarjati z vprašanji likvidnosti in tako dalje. To se v zgodovini še ni zgodilo. Sedaj smo krizo že nekako prebrodili, ni pa je še konec in vemo, kaj moramo storiti. Vzpostaviti moramo novi finančni sektor in to je ključnega pomena. Sicer nam ne bo uspelo. Nacionalni parlamenti so zelo pomembni še bolj pomembni pa so, še bolj pomembne pa so institucije na evropski ravni, kot je vaš parlament. Zato, da bi se soočili s tem, da bi se globalno spopadli s potencijalnimi nadaljnimi krizami in da bi vzpostavili sistem, ki bo boljši. In to je izziv, s katerim se danes soočate. In kot sem dejal, je to pravi trenutek in zato sem zelo rad sprejel to vabilo na današnjo konferenco. Ne smemo pozabiti, da nimamo ene domače rešitve, nacionalne ali regionalne rešitve na globalno krizo. Potrebujemo globalne rešitve. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj bomo šli naprej in sicer bomo poslušali zadnjo predstavitev, ki jo bo imel komisar Mišel Barnier. Predtem pa naj vas eh, spomnim zlasti člane nacionalnih parlamentov na naslednje. Če želite postaviti vprašanje potem, ko bo govoril Mišel Barnier, to povejte sekretarjato. Eh, predstavniki sekretarjata sedaj hodijo med vami in tako lahko zberemo imena. Nemogoče je, da vaša imena poberem od tukaj, eh, nimam daljno gleda. Torej, hvala vnaprej. naprej. In sedaj lepo pozdravljam komisarja Barnjeja in mu takoj dajem besedo. Mišel. Hvala lepa. Draga Sharon Bowles, gospa predsednica, gospod eh, predsedojoči, gospod predsednik, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, najprej se upravičujem, da sem zamudil na začetku in da vas bom moral tudi zapustiti prej. E, to ni zaradi pomankanja vljudnosti, ampak vse srede do povdne ima komisija svoje tedenske sestanke in e, Udeležba je obvezna. E, gospoda Baroza sem prosil, da lahko malo zapustim ta sestanek, da sem lahko prišel vsaj za nekaj časa sem. Vesel sem, da bom lahko prispeval k tej razpravi v Evropskem parlamentu. Uh, ta razprava je izjemno pomembna, saj poteka z nacionalnimi parlamenti in to se mi zdi zelo korisno, kajti to kaže spoštovanje Lizbonske pogodbe, kajti skupaj moramo sprejemati zakonodajo in skupaj moramo iti naprej. Mario Draghi, ki je pač entendil, je Dominik Štroskan. Marija Dragija nisem slišal, ker sem pač prišel prepozno in se opravičujem poslušal sem seveda delno Dominika Štroskana. Vesel sem, da sta tukaj, saj predsedujeta svetovno pomembnima finančnima institucijama, ki oblikujeta bodočo strukturo za svetovno gospodarstvo, o katerem je eh, govoril gospod Štroskan. Sedaj pa nekaj besed o trenutnem stanju. Sedaj izhajamo iz krize, ki je najhujša kriza od eh, leta 1929. Krize še ni konec, čeprav si lahko predstavljamo oziroma vsaj upamo na novo rast po krizi. Ali bomo lahko izstopili iz te krize tako kot, hitro, kot smo vanjo vstopili? Prav gotovo ne. Ne moremo in ne smemo tako hitro izstopiti iz krize. narava rasti mora biti sedaj drugačna, kakovost te rasti mora biti večja. To je vključeno tudi v strategijo 2020. Ta eh, rast mora biti bolj eh, inteligentna, bolj zelena, bolj pravična. Za tako rast moramo ukrepati vendar pa se moramo istočasno iz te krize tudi nekaj naučiti. Tako da se bomo izognili drugim krizam. Euh, Govorim sedaj v imenu Evropske komisije. Evropska komisija bo vložila vso energijo in vse svoje napore v bodoče ukrepe. Politična odgovornost je tu pomembna, kar pomeni, da morajo šefi vlad in držav, ki so tudi v G20 eh, skupaj z, z svetom in Evropskim parlamentom sprejeti svojo odgovornost. V vsakem primeru sem o to prepričan. Prepričan sem, da se moramo iz te krize veliko naučiti in da moramo spodbuditi novo rast. Druga pripomba je v bistvu pripomba, ki uh, se nanaša na to novo rast. Nobenega smisla nima, da oblikujemo projekte za, do leta 2020. Eh, veliko instrumentov in urodij je, ki bi jih lahko že bolje uporabljali sedaj. Torej, nobenega smisla nima o novih projektih razmisljati, kajti eh, če se ne bomo izognili novi krizi, ki bi izničila vse naše napore. Torej, vprašanje, ki se postavlja, o tem je govoril tudi eh, Dominik Štroskam. Novi red moramo zgraditi na svetovni ravni, kjer bomo ustrezno uredili kapitalske eh, tokove in eh, finančne transakcije. Samo regulativa mogoče ni več dovolj. Nekateri so sicer verjeli v to, ampak eh, je realnost jih prebudila. Imamo terminski načrt, imamo neke vrste road plan, to je eh, tisti, ki ga je sprejela G20, potem imamo pa še Eh, drugi dokument, to pa je poročilo La Rozier, ki ga je treba tudi začeti realizirati. Treba je ponovno regulirati ta finančni sistem. To moramo narediti inteligentno na podlagi ocene učinka. O tem sem že govoril tukaj. Torej, moramo regulirati koordinirano na mednarodni ravni. To je izziv globalne regulative. To je Kajti čisto jasno je, globalni trgi potrebujejo globalno regulativo. Pri tem pa se moramo eh, izogniti situacijo, kjer bi vsi izgubili. Ravno tako pa se moramo izogniti temu, da bi preveč regulirati. V programu G20 o tem roadmap je omenjenih nekaj področji, ki so zame zelo pomembna To je pet področji. Najprej nadzor. Nadzor je bistvenega pomena, to je zelo pomembna tema. Nadzor nad finančnimi institucijami je eh, en glavnih instrumentov naših eh, reform. Kaj ti nič ne bo uspelo, če nam ne bo uspelo izvesti reforme, ki se je začela na podlagi eh, poročila gospoda Dela Rozjeja. Spremembe, ki jih predlagamo, so temeljnega pomena, kako ponovno zbuditi zaupanje v finančni sistem, če pa se različno interpretirajo pravila v Madridu in v Dobljeno. Kako se naj izognemo tveganjem, če ne nadzorujemo na evropski ravni eh, makroekonomskih variabl, kako naj učinkovito rešimo težave mednarodnih finančnih skupin, če eh, posredovanje informacij, izmenjava informacij med nadzornimi organi ni učinkovita. In kako naj bomo kredibilni na mednarodni ravni, če nacionalni organi za eh, nadzor ne sodelujejo med seboj in ne izmenjavajo izkušenj med seboj. Imamo ambiciozen projekt pred seboj, ta projekt ni revolucionaren, Naš projekt je realističen, saj predpostavlja močno politično voljo in to je tisto, kar je eh, potrebno zagotoviti na ravni sveta, torej močna politična volja, ki jo morajo izraziti šefi vlad in držav, pa tudi Evropski parlament. Ukrepati moramo pa hitro. Če ne bi uspeli, bi bilo to za Evropo hudo. In to bi bil zelo slab znak tudi za finančno stabilnost. svojim sogovornikom v državah članicah smo eh, že eh, govorili o eh, dosjeju nadzora. S tem se ukvarja Evropski parlament, s tem se ukvarja tudi svet. Svet je soglasno sprejel sklepe 2. decembra, sedaj pa je treba delati naprej in tudi sprejeti dodano vrednost predlogov Evropskega parlamenta. Tukaj je več kolegov, ki so tukaj, gospod Skinner, gospod De Gaulle. In eh, ta parlament, njegova mnenja so izredno pomembna. Časa pa nimamo. Če želimo izvesti obveze, ki so jih sprejeli eh, šefi vlad in držav do, do začetka januarja 2011. Potem drugo področje kapital bank. To je nekaj, kar je v srcu finančnega sistema. Potrebujemo več kvalitetnejšega kapitala v bančnem sistemu, zlasti pa eh, to velja za tvegane dejavnosti. To eh, obvezo je sprejela skupina G20. Več kapitala pomeni manj tveganja in več varnosti. Delo napreduje eh, tudi na podlagi odbora za bazel, ta odbor dobro dela. Namen je, da se naredi vse, da bodo banke bolj odporne na možne krize. To je izredno zahtevno področje in najpomembnejše bo najti ustrez, eh, ustrezno eh, opredelitev novih standardov. Ti standardi morajo biti trajnostni v času, ravno tako pa moramo ustrezno oblikovati ukrepe, ki se bodo med seboj dopolnjevali. Sam se ukvarjam s tem in upam, da bom to, eh, dvoj, to dvojno umeritev tudi uspel narediti. Potem so tu še ocene učinka na Evropske banke. To je pa tudi cilj posvetovanja. Eh, posvetovanja, ki smo ga ravno ga začeli. Tretje področje. Vsa ta področja so med seboj povezali. Torej, tretje področje je področje, ki zadeva odgovornosti finančnih institucij. Tu so bile hude slabosti in v mehanizmu regulacije in v mehanizmih nadzora in v mehanizmih ugotavljanja tvegan v podjetji, zlasti v finančnih podjetjih. Torej, tu se je pokazalo veliko slabosti. Eh, praznin. In zato delamo eh, na področju upravljanja s podjetji. Eh, poleg finančnega sektorja eh, se ukvarjamo tudi z drugimi sektorji. Potrebujemo take eh, voditelje, take upravitelje, direktorje, ki bodo odgovorni, eh, prisotni in pristojni in ki bodo lahko izpolnili svojo uh, nalogo, svojo misijo, če želite. Eh, sam sem rekel upravitelji, uh, lahko bi rekel tudi upraviteljice oziroma vodilni in vodilne, torej skratka potrebujemo tudi več žensk med vodilnimi teh institucij. Potrebujemo boljši način upravljanja tveganj, uh, kajti veliko krat so uh, ta, te institucije zanemarjale osnovna pravila obladovanja tvegan. Ravno tako je treba zagotoviti, da bodo tudi delničarji prevzeli večjo odgovornost. Kar pa zadeva nagrajevanje, te famozne bonuse, uh, naj bom tu jasen. Finančni prejemki ne smejo več podbujati eh, vodilnih k temu, da bi sprejemali prevelika tveganja, kar se je veliko krat dogajalo v preteklih letih. Srikno bomo uporabljali tudi načelo G20, več transparentnosti, boljši nadzor in pa eh, diferencirano nagrajevanje. Gospa predsedujoča, upam, da bo Evropski parlament kmalo lahko potrdil eh, bančno direktivo CRT biti. Dva, tri. In poročilo eh, Evropskega parlamenta bomo tudi z vso skrbnostjo upoštevali. Eh, poleg tega pa želimo delati tudi na drugih sektorjih, ne samo na eh, finančnem sektorju. Tu so podjetja, ki kotirajo na borzi in tu je treba zagotoviti nagrajevanje uspešnega dela in pa zagotoviti tudi določeno, eh, določene sankcije v primerih neuspeha. Četrto področje o katerem se te zadnje dni veliko govori. Torej, četrto področje je osnutek direktive, ki jo je komisija predstavila pred enim letom skoraj. In tu gre za regulativo hedge skladov in eh, za sektor zasebne, eh, zasebnega lastniškega kapitala, private equity. Gospe in gospodje, tu gre za sektor, ki ima tudi določeno odgovornost v krizi, ki se sedaj končuje. Skoraj več kot polovica transakcij na finančnem trgu izhaja iz tega sektorja. Govorim o zasebnem lastniškem kapitalu in o hedge skladih, private equity in hedge funds. Torej, tu je treba uh, upoštevati sistemično tveganje, ki je prisotno v tem sektorju. Torej, pred več kot enim letom smo uh, Eh, predlagali osnutek zakonodajnega akta za reguliranje tega sektorja v skladu z eh, angažmaji skupine G20. Trije cilji so to okrepiti nadzor nad sistemičnim tveganjem, izboljšati eh, zaščito investitorjev in ustvariti notranji trg za upravljalce alternativnih skladov. To ni najlažja naloga na svetu. Svet ministrov v pod uh, španskim predsedstvom si je dal še nekaj časa, dodatnega časa. Naj pa povem, da si želim, da bi ta čas, ki so si ga dodatno dodelili, dobro uporabili, da bi se dogovorili da bi dosegli dober eh, dogovor, da bi upoštevali začetno delo, da bi upoštevali tudi delo Evropskega parlamenta in da bi na koncu imeli takšen nadzor in regulativo, ki bosta inteligentna in učinkovita. Ampak tu gre eh, tudi za voljo ministrov eh, za finance in pa za šefe vlad in držav. Oni so tudi tisti, ki morajo uložiti eh, ta kamenček v celotni mozaik. Sedaj pa še zadnje, pomembnejše področje. Tu bo, sem predlagal strukturni svežen reform bom predlagal strukturni svečan reform junija in potem bo komisija zelo hitro delala na tem. Gre za eh, celo področje izvedenih finančnih instrumentov. In pred nedavnem sem se s eh, predsednikom CFTC eh, v ZDA pogovarjal tudi on poudarja pomen nadzora in kontrole nad eh, izvedenimi papirji, ti predstavljajo ogromno 600 milijard eh, dolarjev in 80 odstotkov teh papirjev uide vsakršni obliki kontrole, eh, registracije ali transparentnosti. Skratka, 80 odstotkov in ta odstotek moramo obrniti na glavo, tako da jih bo samo 20 odšlo eh, kontroli, ušlo kontroli. Eh, in odločeni smo, eh, mi tako, kot je eh, odločen naš ameriški partner. In komisija bo dala tak predlog na mizo. Ta predlog bo do junija dobile vlade in pa eh, tudi Evropski parlament. Nekoliko pozneje bom predlagal tudi, da nekako skušamo ugotoviti, kaj kdo počne, kakšna je situacija. In potem bom eh, dal eh, tudi pre, eh, predlog, ki bo urejal eh, eh prodaje brez eh, plašila in pa eh, svope. Komisija bo skušala narediti svojo eh, nalogo. Komisija ne mora sama uspeti pri svojem delu. Evropska komisija potrebuje podporo, odločno voljo šefov vlad in držav. Eh, tudi skupine G20 v izvedbi tega, kar je odločila skupina 20, potrebujemo voljo finančnih in gospodarskih ministrov in potrebujemo pomoč nacionalnih parlamentov. Naj zaključim s tem, da podprem to, kar je ravno kar povedal direktor Mednarodnega denarnega sklada. Globalni finančni trgi potrebujejo globalno regulativo in pri tem Evropska unija ki je že sprožila uh, svoj uh, pristop k uh, upravljanju teh finančnih trgov. Torej, ta Evropska unija mora tu uh, imeti svoje mesto, ne da bi jo bilo pri tem strah, da bi bila prva. Skratka, gre za drugi način gledanja na to. Sedaj pa še politična misel. Uh, E, evropski komisar ali komisarka ostaja vedno politika ali političarka. Gospe in gospodje, dobro smo videli, kakšne so bile cene, krize, kaj je to pomenilo za e, proračun, kaj je to pomenilo za davkoplačevalce in gospodarstvo in socialo. Ne bi želel, da pride do še ene take e, krize, čeprav so take krize še vedno mogoče. Tu je še eno področje dela, ki ga nisem omenil, je pa napovedovanje bodočih kriz. In kaj hočem povedati? Imamo dožnost do državljanov, do davkoplačevalcev, da se iz te krize nekaj naučimo in da hitro ukrepamo. Če tega ne bomo naredili, bodo posledice za proračun obupne, ravno tako bodo eh, obupne in zelo hude tudi politične posledice. Kajte ne smemo eh, pošiljati. Pos takih signalov, ki bi ponovno sprožili protekcionistične in nacionalistične reflekse. Lahko pride tudi do populističnih refleksov. In prva žrtov takšne slabo upravljanje nove krize na politični ravni bi bila. In to je tisto, za kar sem tudi sam odgovoril. Torej, prva žrtva bi bil enotni trg. Če se ne bomo vedli odgovorno. Politično moramo biti odločeni za to, da bomo svoj program izvedli in da bomo dosegli inteligentno rast eh, in inteligentni nadzor in učinkovit nadzor. In to je ena od leksij, ki smo se jih naučili od ravno kar pretekle gospodarske krize. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo na razpravo, na vprašanja in odgovore. In eh, vse, ki boste postavljali vprašanja, prosim, da, ali boste dajali izjavo, bodite koncizni in kratki. Najprej bi želela dati mnogim besedo za vaše vprašanje ali izjave, zlasti iz nacionalnih parlamentov, pa tudi iz Evropskega parlamenta, preden bomo eh, prosili paneliste, da odgovarjajo. Žal ne moremo po enem vprašanju ali izjavi takoj prejiti na izjavo panelistov. Gospod Ralf Brinkhaus iz Nemčije je prvi, ki je prosil za besedo. Hvala, gospa predsednica hvala tudi za zelo kakovostne predstavitve danes dopoldne. Mislim, da smo z njimi prišli korak naprej. Imam pa tri vprašanja. Gospod eh, Barnier in gospod eh, Dragi, Eh, vem da so eh, ti tako imenovani risk boards eh, zelo pomembni postali danes. Kako jih bomo ustvarili? Naj to naredijo finančne inštitucije na nacionalni ravni med seboj ali pa organi? Potem vprašanje za gospoda Strauss-Kana. Zelo lepo ste opisali ta, eh, to polje, eh, ki se razteza od eh, nacionalnih vlad in njihovih želja, da rešimo situacijo na eni strani in mednarodnega koordinacijskega mehanizma. No seveda, v okviru Evrope moramo doseči rešitev, ampak če bo vsaka država članica Evropske unije vlekla na svojo stran, to ne bomo uspeli narediti. Zlasti finančni centri v Evropi, naprimer v Londonu, Parizu in v Nemčiji, bi lahko trpeli zaradi tega. Torej, zanima me, ali mislite, da bomo resnično prišli do rešitve vsaj z ZDA? potem se bomo pa šele spraševali, kaj pa eh, rešitev in dogovor z Rusijo in azijskimi finančnimi centri. Gospod Trauskan, če sem vas dobro razumel, ste povdarili, da je vloga mednarodnega monetarnega sklada tudi na področju risk monitoring, torej spremljanja tveganj. Ali mislite, da bo tudi ta International Risk Board eh, neka institucija, nek organ, ki bo v prihodnosti upravljal to delo? I think the repeat the first part. Ali lahko ponovite prvi del? Dobro, prvi del vprašanja je bil naslednji. Vsi se zavedamo pomene vloge risk boarda, ampak kako bomo tiste lekcije, ki se jih bomo naučili v okviru risk boarda, prenesli v delo nacionalnih nadzornih organov in mednarodnih. Torej, doma, po domače povedano, če bomo ugotovili, zaznali neko tveganje, kako se bomo začeli drugače obnašati. Hvala. Uh, lisa ferrero je naslednja na seznamu najlepša hvala gospa predsednica govorim kot poročevalka v evropskem parlamentu ko gre za obvladovanje čezmejne krize gospodarske in finančne. Eh, vsi trije govorniki danes dopovdne so nam predstavili zelo zanimive stvari. Želela pa bi vas vprašati, kaj menite o naslednjih štirih zadevah. Prvič. Gospod eh, Dragi zlasti in gospod eh, Strauss-Kahn, vajno mnenje me zanima o tem, da bi ustanovili med, eh, Evropski sklad eh, za reševanje bančnih kriz. Če bi ta sklad naj uh, financiral samo finančni sektor, me zanima po vašem mnenju, ali pa naj bi bili davčni zavezanci tisti, ki naj bi financirali takšen sklad za razreševanje sporov težav. Torej, rekli ste, da naj ne bi reševali vseh bank. Torej, ta sklad naj bi bil neke vrste eutanazijska inštitucija, ki bi skrbela za eh, bolehne banke. Kako pa mislite, da bo eh, potekalo usklajevanje dela med takšnim skladom, morebitnim skladom in eh, nacionalnimi organi? V razumni prihodnosti ni videti, da bomo lahko harmonizirali pravne okvire in tudi sodne postopke na tem področju. Eh, če bomo torej imeli bolj preventivno ukrepanje, bo morda bolje. Če bomo imeli neke, eh, neke signalne naprave, ki nam bodo uh, omogočale dovolj zgodaj prepoznavati težave in kako bomo potem, če imamo različne pravne sisteme, ki na različen način delničarje ščitijo v državah članicah, kako bomo to okuženje eh, celotnega evropskega sistema bank eh, razrešili. Naslednje. Govorili ste tudi o koordiniranju dela, usklajevanju dela med ZDA in Evropsko unijo. Vem, da veliko dela poteka na področju konvergence, usklajevanja, združevanja eh, teh eh, področji. Vendar eh, Zakonodajni sistemi na obeh straneh Atlantika so zelo različni in s tem bi lahko prišlo do izgube priložnosti pri arbitražah, naprimer pri izkoriščanju dobičkov zaradi različnih vrednosti menjalnih tečajev. In zanima me, kaj se bo dogalo po vašem mnenju v zvezi z tečajem EU in EU. Eh, dolarja. Hvala. Gospod Günter Štenvol iz Avstrije naslednji. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Najprej najlepša hvala vsem trem govornikom. Ta, te predstavitve so bile res odlične in mislim, da uh, pomenijo korak naprej. Gospodu Dragiju sem hvaležen, da je govoril o Baslu 3 in da je s tem v zvezi izrazil nekatere skrbi. Mislim, da se moramo odločiti, kaj sploh hočemo od bank hočemo, da dajajo več posojil, hočemo, da uh, gradijo eh, večje eh, kapitalske rezerve za morebitne krize ali pa jih hočemo obremeniti z dodatnimi davki. Gospod Strauskan je izrazil skrb, namreč hitreje, ko bomo poskušali nekatere stvari rešiti, manj bo koordinacije med državami članicami in državami nasploh. Eh, če bi že bili imeli eh, večjo obdavčitev eh, delnic v preteklosti, mislim, da bi banke lažje se izkopale iz te krize. Sedaj razmišljajo države članice, da bi povečale posebne davčne obremenitve bančnih inštitucij. Žal je tudi Avstrija med njimi. Zanima me, kaj menite o tem? še Udo Golman, potem pa bom dala besedo obema panelistoma. Hvala. Ker že drugi govorijo v nemščini, bom tudi jaz. Imam eno samo vprašanje. Gre za mojo skrb in tukaj se strinjam s tistim, kar je povedal že nemški kolega prej. Zakaj gre? Znašli smo se sredi načrta za ambiciozno sprejemanje nove zakonodaje v Evropski uniji, ampak ne samo v Evropski uniji, tudi v ZDA to počenjajo kot primer. Strenjam se s komisarjem Barnjejem, ki je zaskrbljen v zvezi z tem ogromnim obsegom dela. Sprašujem se, ali zaradi krize resnično bomo našli prave rešitve v gospodarski politiki, v finančni politiki. Mislim, da je to uh, pravo vprašanje, če hočemo verjeti politikom. Moramo najti tudi odgovore, prepričujoče odgovore v Evropi in v ZDA. Recimo, če se srečamo s kolegi v ZDA, pravijo, ambiciozne načrte imamo za izvedene finančne inštrumente, za hedge sklade in tako naprej in sprašujejo se, kako bomo sedaj boljšo prakso na finančnih trgih dosegli, ko konec koncev ne smemo narediti stvari takšne, da bodo naše finančne inštitucije eh, bolj eh, imele več težav v konkurenčnosti v primerjavi z evropskimi eh, bankami in finančnimi inštitucijami. In tukaj se eh, isto pojavlja v Evropi. Videti je, da gre za morda preveč predlogov zakonodajne vrste in neko inflacijo, ki nas bo eh, pripeljala do slabe kakovosti. Gospod Strauss-Kahn, vi ste ne samo pomemben mednarodni dejavnik, temveč poznate tudi sceno kaj lahko naredimo, da bi tisti režimi, ki jih bomo morali razviti, resnično uh, prispevali k dobremu, če hočete, demokratičnemu oblikovanju trgov v ZDA in v Evropi. Kako bomo demokratično oblikovanje trga sploh omogočili? Um, wish... Gospod Dragi, bi vi želeli odgovarjati prvim? Najlepša hvala. Najprej bi se želel lotiti prvega vprašanja, če dovolite. Mislim, da bi ga lahko takole ponovil. Kakšne so predvedljive učinkovite rešitve v okviru risk boarda v Evropi? Risk board naj bi sprejemal priporočila, to je načrt, potem nekatera od teh priporočil bi lahko postala javna, tudi to je v našem razmisleku. Ta risk board naj bi bil organ, v katerem bi prišlo do medsebojnega ocenjevanja, peer pressure, peer oversight, če hočete, ocenjevanja in nadzora. Ampak naj vam povem, zakaj se meni zdi, da bo, čeprav bo nekaj časa trajalo, tak eh, organ postal zelo učinkovit. Mislim, da lahko govorim uh, na podlagi lastnih izkušenj v odboru za finančno stabilnost ali FSB. FSB pripravlja pravila, oizvaja medsebojni nadzor in pritisk, ampak v mednarodnem denarnem skladu poteka nadzor in nacionalni organi eh, so odgovorni za izvajanje. Zakaj torej nekateri, ne jaz, nekateri pravijo, da smo mi Eh, kot odbor uspešni. Zakaj? Z glavni razlog je sestava. V risk boardu, ki bo ustanovljen v Evropi, bomo imeli bolj ali manj enako sestavo in strukturo, kakor jo imamo trenutno v odboru za finančno stabilnost. Večinoma bodo tam ljudje, ki se bodo pogovarjali o pravilih in standardih in predvsem bodo odgovorni za njihovo implementacijo, izvajanje. Torej, obe vlogi boste združeni v isti osebi, priprava standardov in izvajanje. In zaradi tega se mi zdi, da bo Risk Board resnično uh, zelo vpliven in učinkovit organ v Evropi. Pravzaprav sem prepričan, da bo učinkovitost in uspešnost tega eh, organa večja, kakor si jo danes lahko zamišljamo, ko je celotni program oziroma celotni projekt šele na papirju. Potem, kar zadeva usklajevanje dela z ZDA. Nekaj splošnega in nekaj konkretnega bom rekel. Splošno je naslednje. Mislim, da ne smemo preveč poudarjati morebitnega pomankanja usklajevanja dela z ZDA. Tukaj se vračam tudi na vaše vprašanje. Iz dveh razlogov. Nekateri predlogi, ki so išli iz razprav v ZDA v zadnjih nekaj mesecih, so pravzaprav bili del uh, razprav pri nas v odboru za finančno stabilnost. Če jaz rečem, da nimamo neke uh, Eh, rešitve, ki bo primerna za vse, torej srebrne krogle, če hočete, ko gre za reševanje problema prevelika inštitucija, zato je ne smemo uh, pustiti propasti, torej too big to fail, uh, potem očitno uh, razpravljamo o podobnih stvarih kot v ZDA. ZDA sicer mislijo, da ta problem too big to fail bi morali rešiti uh, za lasne inštitucije s tem, da bi pravno ločili uh, finančne institucije na dva dela. Ena, ki se ukvarja z finančnimi storitvami, druga pa, ki je klasična banka. To pa pomeni, da bi imeli v svojih knjigah uh, bančni del inštitucije bistveno večje kapitalizacije kapitalske ustreznosti, kakor, oziroma manjše kapitalske ustreznosti, kakor v tistem delu banke, kjer opravljajo finančne storitve. Pomeni, da bi na nek način drobili trge, ampak mi imamo podobne načrte. Samo, da so naši pristopi morda nekoliko drugačni. Je pa treba počakati, ali bodo ZDA sprejele tudi zakon o tem na podlagi razprave to je področje, kjer ne moremo pričakovati, da bodo pravila enaka povsod. Je pa eno področje, kjer moramo imeti popolnoma enaka pravila za vse. Tukaj gre za, uh, ured, za ureditev kapitala in likvidnosti. To je tako imenovano področje maksimalne harmonizacije. In še nekaj v zvezi z zadnjim vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Bulman. Še eno je področje, kjer moramo imeti maksimalno harmonizacijo, če hočemo biti uh, uspešni. To je trgovanje z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Tukaj moramo imeti harmonizirane platforme za trgovanje. Sicer bo uh, arbitraža na tem področju poljubna In eh, vse naše delo bi na ta način eh, šlo rakom žvižgat. In vprašanja, ki jih je postavil drugi govornik, Evropski sklad za razreševanje problemov, European Resolution Fund. Ne glede na to, na kakšen mehanizem za, za reševanje sporov bomo vzpostavili, je na nek način treba zagotoviti sklad za to, da bomo lahko še upravljali eh, s tistimi bankami, ki so, ki so v krizi. Če ne bo do pač, naprimer, banke izginile, eh, šle bodo v stečajnih, če ne bo, so jih pustile poravnavo in tako naprej. No, trenutno takšne sklade že eh, bančna združenja sama imajo v veliki eh, večini primerov. Torej, sama bančna industrija financira takšne eh, organe za razreševanje sporov. Ampak nečesa ne pozabite. V zadnjem letu in pol smo hoteli obre, davčno obremeniti da, banke, potem zahtevali smo večjo kapitalsko ustreznost in tako naprej, ampak vse skupaj je v enem in istem loncu to, kar smo delali do sedaj. Enkrat bomo morali razmišljati, kako bodo vse ti novi predpisi eh, delovali v praksi in morda bomo ugotovili, nekaj je dobro, drugo pa ne. Drugače bom to povedal. Nimam nič proti takšnemu skladu, celo mislim, da je dobra zamisel. Eh, Vsekakor pa moramo imeti na umu eh, proračunsko skladnost takšnega sklada z celotnim bančnim sistemom. Pravne postopke je zelo težko harmonizirati, sodne postopke bolj konkretno. V, celo v ZDA vse drž, zvezdne države nimajo enake zakonodaje na področju reševanja gospodarskih eh, sporov. Eh, mislim, da že tam nimajo enake iste ureditve za vse. Ampak morda, če sem preveč optimističen, sem pač preveč optimističen. Ampak to, kar bi morali s tem v zvezi harmonizirati, ni celotna zakonodaja o stečaj, ki je že 300-400 let eh, stara. Ampak harmonizirati bi bilo treba samo majhne delčke te zakonodaje, ki bi jih uporabili v primeru bančnih kriz naprimer kako uh, sprostiti jamstvene inštrumente, kako uh, garancije uveljaviti in tako naprej. Tukaj je eno dobro definirano področje ali problem, ki bi ga morda lahko uskladili. Če tega ne bomo naredili in tega ne bomo naredili hitro, tukaj se vračam na tisto, kar je rekel Dominik Strauss-Kahn, uh, potem bo pritisk za poenostavitev struktur v državah, torej eh, pritisk za večjo subsidijarnost bo postal še večji. Tako vlade kot tudi nadzorniki mislim, da ne želijo ponovno imeti institucij, za katere bodo menili ali menile, da jih ne morejo obvladati. Hitreje. Um, well, No, pravzaprav mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj, ampak eh, zadnje vprašanje ZDA in EU. Eh, e v Evropski uniji mislim, da moramo te zakonodajne spremembe narediti predvsem zaradi nas samih hočemo imeti boljšo kapitalizacijo naših bank, boljšo kakovost njihovih kreditov, boljše obvladovanje tveganj, eh, bolj ustrezen eh, mehanizem prejemkov in tako naprej. Ampak to ni vse, kaj ti hočemo, da je naš bančni sistem naprej še konkurenčen v svetovnem okviru. ZDA so v tem reformnem delu naredile že veliko in sedaj sprejemajo uh, ustrezno zakonodajo. To pa ne pomeni, da so opustile zamisel reformiranja finančnega sistema. Ne. Uh, vse predlogi, ki se znajdejo na mizi kongresa v ZDA, prihajajo iz vlade oziroma ministerstva za finance. Torej, v naslednjem letu bodo ti postopki verjetno se združili, ampak kar zadeva naše delo, mi moramo naš sistem reformirati zaradi nas, nas samih, kot sem rekel. Okay, I'm, I'm sure that the... Gotovo bo še več priložnosti. Sedaj pa gospod Strauss-Kahn. Izvolite. Entschuldigung, was ich werde in Englisch antworten. Odgovoril bom v angleščini. Just one point to what uh, uh, Mario said. Torej, Mario je govoril o ZDA, Evropi in tako dalje. Seveda, želimo si kapitala više kakovosti. To je res vendar pa upoštevati moramo dve stvari. Najprej, vprašanje prevelika institucija, da bi propadla in sistemskih tveganj. Ne gre samo za velikost, gre tudi za razdrobljenost tveganja. Torej tudi, če imamo precej majhne institucije, pa niso raznolike, so lahko bolj tvegane kot večje. Torej vprašanje je bolj zapleteno kot eh, to tukaj povemo. In druga stvar, o tem vas je veliko govorila, je res, ne smemo se slepiti. Struktura industrije v ZDA, Evropi, v državah v razvoju, na japonskem, ni enaka. Torej, enaka pravila tudi nimajo enakih posledic za konkurenčnost. Zato je globalna rešitev, za katero se zauzemam nekaj, kar ne pomeni, da imamo enaka pravila posod. Kajti potem bi nekateri imeli prednost pred drugimi. In še prav posebno pri teh vprašanjih glede kapitala je to zelo pomembno. Potem nadalje. Ali želi mednarodni monetarni sklad postati nekdo, ki bo na široki ravni, v širokem obsegu nadziral. Da, to je naša ključna naloga. Nadziramo. Opredeliti moramo novo zakonodajo, ki jo potrebujemo, regulatorje, vi morate to spostaviti, potem pa bomo skušali preveriti, ali se vse pravilno izvaja in ali bi zaradi pravil, ki jih imamo, lahko nastala kakšna tveganja. Torej smo institucija, ki se seveda osredotoča na nadzor. To je točno tisto, kar moramo storiti. In če grem še nekoliko dlje, res je, do sedaj smo to funkcijo nadzora razumeli kot makro nadzor, makrofinančni nadzor. In IMF je verjetno edinstvena institucija, ki dela na makro strani realnega gospodarstva in finančnega sektorja in to povezujemo. In zato imamo nekakšen mandat, morda ne ravno zapisan, da moramo torej pokrivati ta makrofinančni nadzor. Gospa Ferrera je spraševala o tem, kako se bo skrat soočil s krizo v finančnem sektorju. Mislim, da moramo to zamisel še razdelati. Čez pet let, na primer, ali morda čez dve, deset let, torej enkrat v prihodnosti bomo spet se soočili z nekaj, kar bo podobno tej krizi, ki smo imeli. Nihče ne ve, to se lahko zgodi. In mislim, da bi, lahko, da bi bili preveč optimistični, če bi menili, da se lahko izognemo kakršnekoli krizi v prihodnje. Po moje pa bo zelo težko za nacionalne parlamente reševati banke, kaj ti ljudje tega ne bodo dovolili. Dejali bo enkrat smo to dovolili, dejali ste, kriza je tako široka, da moramo porabiti vaš denar, pa smo to sprejeli. Drugič pa to verjetno ne bo več uspelo, še prav posebno, če si ogledamo obnašanje bančništva. Torej, če bomo imeli spet potencijalno krizo v prihodnje in menimo, da se bo težko vrniti na davkoplačevalski denar, to pomeni, da bomo morali ustvariti nekaj, s čimer bomo, se bomo te krize lahko lotili. In zato je zakonodaja pomembna, ker omejuje tveganja, vendar pa tveganja še vedno obstajajo, kot je dejal Mauro. In potem moramo imeti nekakšno sredstvo, ki se bo borilo proti temu. In tukaj bomo potrebovali prispevke finančnega sektorja. Je 20, je zahteval to IMF, da pripravi poročilo o možnostih, kako bi to storili. Tudi o stvarih, o katerih ste govorili. Ogledali si bomo vse možnosti. Veliko ljudi pa govori o različnih stvarih in nimamo enakih ciljev. Če želimo pristojbino, davek za razvoj, potem je to nekaj drugega kot davek za finančni sektor v primeru krize. In seveda ne moramo imeti vsega v istem loncu. Torej, če se si želimo višjega davka, del bo uporabljen za to, del za to, vse lepo in prav, vendar pa sredstva lahko uporabimo samo enkrat. In to je razprava, ki mora potekati v naslednjih mesecih. Naše poročilo bo pripravljeno aprila in skušali bomo preveriti vse prednosti in pomankljivosti rešitev in podati predloge. Kar se dolarja tiče, evra in drugih valut. Zelo težko je napovedovati. Rečeno je že bilo, da je težko napovedovati, še prav posebno, ko govorimo o prihodnosti. Lahko pa rečem, kot sem že dejal, da so nekatere valute pocenjene, še prav posebno v Aziji, še prav posebno kitajska valuta. In mislim, da se bo to počasi spremenilo, počasi, ampak se bo. Vendar pa moramo upoštevati tudi to, da bo to seveda pomagalo, če rečem, da je določena pocenjena. pa da je druga precenjena. Potem se bomo morali s tem soočiti, vendar pa napak bi bilo, če bi menili, da bomo vse razrešili samo s premembo deviznega tečaja, valutnega tečaja. Torej, vseeno moramo opraviti domačo nalogo, torej poskrbeti za konkurenčnost, večjo učinkovitost trga dela. Vlagati v raziskave, vse to je pomembno. Seveda, valuta je pomembna, vendar pa to ni konec zgodbe. In še zadnja stvar. Gospod Burman. Dve plati vašega vprašanja sta. Spraševali ste, ali bomo kaj storili ali ne. To je prva plat. Po drugi strani pa je konec obdobja, ko smo sodelovali kot še nikoli. Torej, to je tisto najpomembnejše politično sporočilo. Politika, ki smo jo sprejeli v zadnjih desetletjih. IMF je zahteval program za oživitev gospodarstva. Nekateri so menili, da je to čudno, kajti IMF je prosil za še več dokupačevalskega denarja, vendar pa to je en del zgodbe. Zgodilo se, zgodila se je torej največja intervencija v gospodarstvo. Seveda. Vprašati se moramo, ali bomo kaj storili v finančnem sektorju ali ne. Tudi sam sem se o tem poprašal v svojem vodnem govoru. Vendar pa ne bodimo preveč pesimistični. Nimamo globalnega vodstva. G20 to ni in tudi ne bi smel biti. Vendar pa nikoli se ni zgodilo, da bi imeli tako sklajeno odločitev voditeljev z javnim denarjem, da bi se izognili propadu gospodarstva. Torej, morda smo nekoliko optimistični glede na dejstvo, da so na zadnja tri leta kaj naučila. Torej, da moramo trg bolj regulirati, da sicer dobro deluje, vendar pa potem je potrebno imeti instrumente, ki bodo zagotovili to, da bomo storili to, kar je potrebno. In to je tisti najpomembnejši zaključek. Hvala lepa. Še nekaj vprašanj. Zbrali bomo nekaj več, zato da bomo hitrejši. Ne gre za kritiko, vendar pa veliko je vprašanj. Mario Baldassari iz Italije je naslednji. Prosim. Uh, um, um, um, prosim, ne bodite predolgi. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj izrazim zahvalo gospodu Dragiju in gospodu Dominiko Stroskano, ne samo za govora danes, temveč tudi zato, da ste ostali še z nami, sedaj za vprašanja, kot tudi včeraj, kot se je zgodilo tudi včeraj, do povdne. Riguarda... Torej, prvo vprašanje se nanaša na mednarodno finančno strukturo, drugo vprašanje pa se nanaša na vlogo Evrope. prizadevanja za to, da bi reformirali finančni sektor, so seveda potrebna. To je potrebno pozdraviti, vendar pa opazil sem, da še vedno ni postalo jasno, kdo pravzaprav gradi in kdo bo končni lastnik te zgradbe po reformah. Torej, vprašanje je sledeče. Kriza ima troje različnih razlogov. Prvi razlog je realno neravnotežje, globalno gledano. Torej po eni strani preveč prihankov, po drugi strani presežki in po drugi primankljaji. Potem drugič, da ni bilo pravil na finančnih trgih in da smo tako omogočili špekulacije. Tretji razlog pa je pravzaprav pomankanje upravljanja. in prizadevanja za to, da bi sedaj vzpostavili nekakšno novo finančno strukturo, lahko pomenijo tudi to, da bo prišlo do tveganja, da se potencijalne naslednje krize ne bomo lotili prav. Mislim, da potrebujemo ravnoteže in mednarodno upravljanje, vodenje. Ustvarili smo nekakšnega Frankensteina Frankensteinski trg, če smem temu tako reči. To ne pomeni, da trg ni deloval dobro, pomeni, da države niso dobro delovali. In odkot prihaja ta Frankenstein? Globalizacija je za nas pomenila prosti trg prek STO z dobrinami in storitvami torej. političnimi odločitvami določamo cene, prost pretok blaga sicer imamo, na kitajskem pa naprimer odločajo o cenah, ko določajo vrednost eh, kitajske valute v primerjavi z dolarjem. Tega Frankensteina moramo sedaj spraviti pod nadzor, sicer nam bo vse ušlo zvajeti. In mislim, da je to glavni razlog. Imeli smo torej globalno neravnoteže in dopustili smo, da Kitajska, pa tudi druge azijske države, so sodelovali pri tem prostem trgu. Po drugi strani pa so v oskem krogu določale cene. To pomeni, da je mednarodna finančna arhitektura nekaj, kar mora tudi biti del tega globalnega upravljanja. In to mora izhajati z Bretton Woodsa. Če tega ne bomo imeli, ne bomo mogli dobro in resnično razumeti, kako bi naj vse skupaj učinkovito delovalo. Kdo bi naj bil pristojen, zakaj? Če to primerjam z gradbenim podjetjem, kot sem to storil, torej glede te arhitekture, ali nam bo vse skupaj uspelo in kdo bo lastnik tega, te nove zgradbe, če smem temu tako reči. Torej, vloga Evrope. Evropa lahko odigra pomembno vlogo vendar pa v tem trenutku je Evropa šipka. To je tudi vprašanje evropskega institucionalnega ustroja. Evropska komisija odgovarja nacionalnim vladam, torej si pravzaprav ne želi prisne izmenjave med nacionalnimi parlamenti, morda z evropskim. To je tudi ena od institucionalnih težav, ki lahko privede do tega, da ne bomo imeli zgolj Evropskega nadzornega organa, temveč da bomo imeli celo Združene države Evrope. To se zdi utopija, vendar pa to je potrebno. Glede na vse, italijanski senat in moj odbor za finančne zadeve pravkar končuje študijo o Evropskem organu za nadzor. Ta študija bo seveda potem posredovana parlamentu in regijam in mislim, da bi to lahko bilo zanimivo, glede na vse povedano. In končna predstavitev bo tudi predstavitev s komisarjem Barnjejem. Pri tej študiji smo videli, iz te študije izhaja, da gre za eno ključno vprašanje. Tajanski senat razmišlja o tem. Torej, po eni strani imamo tveganje, da bi evropski organi, inštitucije bile sami, same sebe na men. Po drugi strani pa imamo politiko, ki ni izhodišče za vse in sklic na vse in tudi ne pomeni neodvisnega organa. To je nekaj kar se pravzaprav umešava v delo neodvisnih organov. In to je tisto tveganje, ki smo ga opazili v senatu. Po mojem mnenju je to obstoječe tveganje, ki sicer slabi, vendar pa še ni popolnoma izginilo. Torej potrebujemo neodvisne organe, kot je dejal že gospod Dragi, ki bodo seveda imeli obveznost opozarjati, nadzorovati in tudi izvajati sankcije, če bo to potrebno. In ti neodvisni organi morajo biti odgovorni parlamentu in vladam. Takšna so pač demokratična pravila. In na koncu, gospa predsednica, glede na vse skupaj je pomembno tudi to, da zagotovimo pravi, ustrezni časovni razpored rekonstrukcije evropskih in mednarodnih institucij. Nekoliko me skrbi, da so roki prekratki, da bi potrebovali veliko več časa za to, da bi prestrukturirali institucije, ki so potrebne za to, da premagamo krizo. Gospodarski zagon se je hvala Bogu že začel. Da pa tukaj se nanašam spet, sklicujem spet na to, kar sem dejal, na tri razloge, ki so povzročili krizo. Zato bi se morda morali pripraviti na novo potencijalno krizo, ki bo sledila čez nekaj let in bo morda podobna. Mislim, da smo pred izzivom potrebujemo čas in ustrezne evropske organe. Po drugi strani pa potrebujemo, aha, predsednico skrbi, ker sem predolg, torej potrebujemo več časa za to, da bi pripravili več možnosti rešitve. Ne sme se zgoditi, da bi kmalo prišlo do novih mednarodnih kriz, to takrat pa nam še ne bi uspelo ustvariti instrumente, ki bi te krize razrešile. Hvala lepa. Hvala lepa resnično ne boste mogli imeti toliko časa na razpolago. In vzela vam bom možnost govorenja, torej, če boste predolgi. Sedaj pa naslednji. Paskar Kamfa, prosim. Skušal bom biti kratek, da bom pošten do kolegov. Vprašanje za gospoda Štroskana in vprašanje za gospoda Dragija. Eh, govorili ste o željeni stopni inflacije. V razpravi, ki ste jo začeli, pa je Evrop, eh, Evropska banka eh, dokaj jasno reagirala na to. Veste, kakšni so argumenti banke in mene zanima, če bi lahko nekoliko več povedali o tem, kako vi vidite svoj odgovor na reakcijo Evropske banke na vaš predlog. Uh, Kar se gospoda Dragija tiče, pa ste dejali, da želite spodbujati celostni, integrirani finančni sistem, vendar pa resnično nadzorovanega finančnega sistema ne bo, če bo prihajalo do vrzeli znotraj sistema. Konvencije in sporozumi, ki so bili podpisani do sedaj, ne spreminjajo ničesar na terenu pogovarjate se s pravnimi svetovalci, bančniki, ničesar se ni spremenilo. Torej, kakšni so vaši predloge, kako bi lahko te razmere spremenili? Um, next, uh, Hvala lepa. Uh, baronica Cohen, prosim, iz Združenega kraljestva. Hvala lepa, gospa predsednica. Sem iz Lordske zbornice, predsednica odbora, ki odloča o predlogih komisije o zakonodaji. Zelo veliko dokumentov imamo letos in imamo tudi predhodne predloge o izvedenih finančnih instrumentih. 31. marca bomo to dobili. Strinjam se z gospodom Dragem o pomenu izvedenih finančnih sredstev glede na eh, velik pomen poslov zamenjave. In tukaj se moramo posodati tudi ZDA. Pri vseh teh poročilih pa končamo nekako s priporočili. ali bi lahko prilagodili evropske rešitve globalnim dogovorom. To bi lahko vodilo do nevarne poljubnosti glede zakonodaje. Če bo evropska zakonodaja preveč restriktivna, bo to pomenilo, in govorim kot predstavnico države, ki živi od finančne industrije, pa tudi države, ki meni, da bi naj izvedene finančne instrumente upravili to, kar morajo. In to je Mario Monti včeraj že povedal. Zelo pomembno je, da nam to uspe. In vsaka izguba za nas bi bila izguba za Evropo, kar se finančnih instrumentov tiče. Torej, neposredno precej težavno vprašanje za oba, gospoda Dragija in gospoda Strauskana. Kdaj bodo te globalne rešitve sprejete, tako da bomo to lahko sprejeli? naprimer glede izvedenih finančnih instrumentov. Bojim se, glede na to, kar je dal gospod Banje, da bi naj bil vodilni na tem področju. Predlogi komisije glede izvedenih finančnih instrumentov morda ne bodo takšni, kot so globalni predlogi. Torej, ali menite, da bomo imeli to globalno rešitev na voljo in potem bomo lahko skladili evropske predloge glede na to in bomo tudi vedeli, kaj storiti? The uh, next speaker, Annie Podimata. Annie Podimata je naslednja. Thank you, Mrs. Uh, Chairwoman. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj spregovorim, spregovorim o grščini, ker želim biti natančna. Hvala lepa. Rada bi nadaljevala tam, kjer je končal kolega Bulman. Navezoval se je na to, kar je dejal Stroskan. tudi kar se okrevanja gospodarstva tiče. Ali so ti znaki trajnostni? Mislim, da še nismo dobro analizirali vzrokov za to globalno krizo. To se je začelo v ameriškem finančnem sektorju. Kriza pa se je hitro razširila tudi na gospodarstvo in socialo. Gospod Stroskan, kolege ste pozvali, naj ne bodo pesimistični. Da, naj ne bi pocenevali osklajevanja koordinacije, ki smo že imeli na mednarodni ravni, da bi prebrodili krizo. Vendar pa dejstvo ostaja. Ta koordinacija, ki je bila učinkovita, je bila precej represivnega značaja. In sedaj si zastavljam vprašanje, ali mi si zastavljamo vprašanje v parlamentu, ali so razprave, ki jih vodimo v tem trenutku na obeh straneh Atlantika o novi strukturi finančnega sektorja, kar se boljših pravil, boljšega nadzora tiče, ali smo pri teh razpravah upoštevali tudi vzroke za krizo. Kaj ti? Sedaj potrebujemo predloge, ki bi preprečile morebitne krize v prihodnosti. Seveda potrebujemo boljšo ureditev trga, vendar pa morda potrebujemo tudi boljšo zakonodajno splošno ali pa morda potrebujemo drugačne ravnotežje. To je tisti poduk, ki se ga moramo naučiti iz vsega tega. Pred nekaj dnevi smo imeli članek v Financial Times. To ni socialistični časopis ali komunistični časopis. Šlo je za to, zakaj bi naj trgi se podredili politikom nekako imamo občutek, da je to, kar izrekajo države, premalo ambiciozno in rada bi slišala vaše pripombe glede na to. In potem drugo čisto kratko vprašanje, torej proizvodnja. Tudi vi ste o tem govorili. Imamo protislovne informacije in trg. izvedenih finančnih instrumentov in poslov menjav, ali imate informacije, da so ti tudi odigrali pomenu vlogo pri poslabšanju stanja v Grčiji in eh, kakšna pravila bi morali sprejeti na evropski in institucionalni ravni, kar se teh izvedenih finančnih instrumentov tiče še prav posebno, če govorimo o nacionalnem javnem dolgu in gospod Stroskan, niste prav pogosto naš gost, nimamo tega zadovoljstva, zato bi vas rada poprašala, ker imamo sedaj obsežno razpravo o ustanovitvi Evropskega monetarnega sklada. Zato bi rada poprašala, kaj vi menite o tej temi, ali menite, da potrebujemo takšen evropski sklad, da bi potem podprli tudi članice evroobmočja, ki zaidejo v težave, ali pa menite, da bi prihajalo do podvajanja med eh, Evropskim in mednarodnim monetarnim skladom. Razumeli smo vas, predolgi ste, prekinja predsednica. Se upravičujem, ne, nimate več časa na razpolago. Zelo mi je žal. Ste poslanka v Evropskem parlamentu, veste, kako je in sedaj moramo dati priložnost tudi poslancem nacionalnega parlamenta. Slišali smo vas, razumemo vas, moram biti stroga, zelo veliko drugih tudi želi spregovoriti in zastaviti vprašanja. Tako, sedaj pa Monika Green, Švedska, prosim. Tack så mycket. Tack för ordet. Eh, vi i Sverige har ju hittills klarat oss relativt bra. Hvala lepa. Mislim, da smo krizo zelo dobro oziroma relativno dobro prebrodili. Čeprav imamo sedaj previsoko stopnjo brezposobnosti, vendar pa mislim, da nam je uspelo. Uredili smo gospodarstvo, sedaj imamo tudi nadzorne organe in imamo tudi presežke pri javnih financah. Naučili smo se tudi veliko iz 90-ih let. Sicer so bile to težke lekcije, vendar pa je bilo to zelo poučno. Potrebno pa je bolj vključevati ženske v trg delovne sile. Vsi, ki so delovno sposobni, morajo delati. Le tako lahko prebrodimo krizo kar pa se potem nadaljnih poti iz te krize tiče in kako bi do leta 2020 utrdili sistem, tukaj moramo omeniti tri stvari. Gospodarstvo mora biti uravnoteženo in potrebujemo finančno ureditev oziroma finančne trge, ki bodo urejeni in potrebujemo tudi skupen finančni nadzor in stabilnost, da bi lahko se spopadli s krizo potem pa tudi potrebujemo več zaposlenih. Torej, polna zaposlenost mora biti pomemben cilj. To velja za moške in ženske. To morajo biti visoko kakovostna delovna mesta in ne smemo zapasti v spiralo slabo plačanih delovnih mest. Orientirati se moramo na vzgor. Zelo pomemben je skupni trg delovne sile. Vendar pa nikoli ne smemo diskriminirati med zaposlenimi. Delo dajalci morajo posod plačati enako. In tretja dimenzija je socialna dimenzija. Ta je vsaj tako pomembna, kar se oživitve gospodarstva tiče. Kaj ti, če se ljudje dobro počutijo, bodo tudi boljše delali. In potem tudi mm, varstvo otrok vse to je pomembno. In to bi želela povedati kot socialdemokratka z Švedske. Hvala lepa, Filip Lambert. Hvala lepa. Dve vprašanje, eh, vsako za enega govornika. Najprej vprašanje za gospoda Štroskana. Ko govorimo o makroekonomskih neravnotežjih, običajno govorimo o proračunskem primakljaju oziroma primakljaju na tekočem računu. Kaj pa ne so razmerja v prihodkih, zlasti to, kar vidimo v zrelih gospodarstvih v Zahodnji Evropi in Severni Amerike? Ali vi vidite eh, oziroma se vam zdi, da te razlike rastejo? Eh, zlasti zato, ker je vedno več eh, zaposlenih revnih. Ali je to eh, faktor krize ali je to neželjeni učitek, učinek krize? Zanima nas, kaj vi mislite o tem. Potem vprašanje za gospoda Dragija. Sam nisem ekonomist, sem inženir in zato razmišljam bolj enostavno. Če z nekom trgujem, lahko Eh, vzamem zavarovanje od eh, zavarovalnice in s tem zavarujem eh, možnost neplačevanja upnika. Zakaj potem potrebujem CDS in če ne potrebujemo credit default swap, zakaj jih potem sploh potrebujemo? Mogoče sem malo preveč enostavno oziroma ne razmišljam enostavno, ampak hvala. Gospa Sis, Levi, Morris, Nizozemska. Ja, dank u wel, voorzitter. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Želim bi nadaljevati v isti smeri. Namreč, ali naj bi imeli v Evropi evropski denarni sklad? To je tisto vprašanje, ki ste ga prej prekinili. Gospoda Štroskana, prosim, da nekaj več pove o takšni možnosti. Če bi se Evropa odločila za takšen eh, denarni sklad, in bi pri tem uporabila seveda tudi znanje in pa mogoče tudi ljudi mednarodnega denarnega sklada. Kaj to pomenite? Ali ni mogoče že tako, da imamo sedaj že čudovitega posojilo dejalca in to je IMF, eh, ta igra odlično svojo eh, vlogo in mogoče bi moralo biti tako še naprej? V svojem uvodnem govoru ste govorili o tem, kako pomembno je politično voditeljstvo in voditeljstvo na splošno pri reševanju te vrste problemov. Sedaj me od vas zanima ne politična ocena, ampak me zanima, kako vi kot strokovnjak ocenjujete kakovost sistema Basel in kako ocenjujete vi oziroma IMF možnost in zmožnost komisije, da sploh upravlja s te vrste instrumentom. Tako kot jaz vidim stvari in na podlagi tega, kar vem, lahko rečem, da obstajajo tveganja, da so nameni sicer dobri, ampak da v resničnem življenju utegnejo tveganja biti večja kot dobri nameni. Imam še eno vprašanje za vas. Trenutno se na različnih ravneh razmišlja o prihodnosti finančnega sektorja, o obsegu eh, in možnosti nadzora nad bankami. Slišali smo veliko govoriti o too big to fail, ampak imamo tudi too big to help, prevelike institucije za pomoč. In sedaj vidimo eh, tudi, kakšen je trend. O tem je govoril predsednik Obama da bi imeli neke vrste sistem, ki pomeni povratek na divji zahod. Velikost banke mora odražati velikost države, kjer banka stoji, kjer ima banka sedež. Velika banka na nizozemskem je majhna banka v Nemčiji. Ali se govornika strinjata? da je takšen način razmišljanja lahko zelo škodljiv za delovanje evropskega finančnega trga. Mogoče tudi zato, ker bodo majhne države se nakončno znašle z manjšimi bankami, potem bodo imele manj ekonomije obsega, bodo manj konkurenčne in bodo nastavno ta veliki zrinili iz trga. Hvala lepa. Robert Goggles. Ehm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dominik Štroskan nas je čisto pravilno upozoril na dejstvo, da ista pravila na obeh straneh Atlantika nimajo enakih učinkov. Recimo, eh, in, industrija OPN se z dvema tretjinama financira z bančnimi krediti. V ZDA je pa manj kot ena tretjina takih. Mene zanima nasledno. Vajna upanja za Bazl in delo, ki poteka v zvezi z Bazl. Ali so ta upanja res otemeljena? Spomnim se, Bazl 2. Bazla 2 eh, američani še niso začeli uporabljati, sedaj govorimo pa že o Bazlu 3 in to eh, pomeni obveznosti za evropske banke in to pa lahko pomeni tudi izkrivljanje konkurence. O tem je govoril tudi gospod Stroskan. Zadnja pripomba. Eh, namenjena je Mišelu Barnjeju, ki je žal odsoten. On je govoril o bolj zeleni, bolj pravični rasti in bolj enakopravni rasti. Torej, bolj zelena rast. Najboljše eh, ocene pri, eh, napovedujejo milijon zaposlitev do leta 2020, ampak Evropa ima ogromno brezposelnih in mislim, da bi potrebovali več eh, eh, rasti. Mene, meni se zdi, da bi bilo bolje zagotoviti višjo rast, pa naj bo zelena ali ne. Bolj pravična, bolj enakopravna rast, tu ne morem nič narediti. Problem je porazdelitev sadov te rasti. Ta porazdelitev mora biti bolj enakopravna in bolj pravična. Najlepša hvala. Vrnila se bom eh, k. Eh, našim panelistom. Ja, osem jih imamo še na seznamu. Prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati, tako da bomo imeli končno rundo. Gospod Dragi, sedaj dajem vam besedo, da odgovorite na doslej postavljena vprašanja. Gospa predsedojoča, človek ne more imeti obe stvari, veliko vprašanj pa malo časa za odgovore, kar pomeni, da vas moram prositi že vnaprej, da mi oprostite, če bom predolgo govoril. Najprej prvi del prvega vprašanja. Kakšna je oblika finančne arhitekture, ki bo išla iz vsega tega? Na začetku sem že rekel. Delitev dela, neke vrste delitev dela, ki sva jo dosegla z Dominikom, pomeni nas, naslednjo. Eh, ESB, torej naš uh, organ, oblikuje pravila, medtem ko IMF uh, eh, nadzira njihovo uporabo. To je en del arhitekture. Drugi del arhitekture pa se nanaša na tako imenovane orga, mednarodne organe za določanje standardov. To je bazalski odbor, bančni sistem, ekvivalent bazalskega uh, eh, odbora, to je zavarovalniški sistem. Potem so tukaj še različni svetovalci in. Uh, tako v ZDA, komisijo eh, banker v Franciji in tako naprej. Vsi ti so združeni skupaj v IOSKO. Imate torej še več, potem imate pa še računovodje, pa ESB. Kaj je rekla skupina G20? Super, ampak vsi ti organi morajo nekako delovati eh, koordinirano in koordinirati jih mora ESB. In eh, to je bila koristna odločitev, zato ker smo na ta način lahko pospešili svoje delo v zadnjem letu in pol. In To je arhitektura, ki jo imamo trenutno in to je verjetno tudi arhitektura, ki bo ostala. Toliko o finančnem delu, o, toliko o finančnem trgu in eh, bančnem sektorju. Dominik bo pa nekoliko več povedal o mednarodni arhitekturi za nadzor potem drugo vprašanje. Kaj pa naj naredimo s tistimi jurisdikcijami, ki ne sodelujejo, ki nočejo sodelovati s tistimi državami? Veliko dela je že bilo. Najprej smo začeli z listino našega odbora. Člani odbora so se zavezali, da bodo s svojim primerom pokazali, kako delati. Se pravi, da bodo spoštovali mednarodne standarde in da bodo naredili vse po svojih močeh, da bodo njihovi, eh, njih, njihovi komitenti delovali po mednarodnih standardih. In tako bi bilo dobro, da vse jurisdikcije eh, sodelujejo. To bi naredili tudi tako, da bi na glas povedali, katere so tiste države, ki ne spoštujejo pravil in s tem bi eh, pospešili spoštovanje. Mednarod, eh, torej, tu imamo mednarodno sodelovanje in standarde, ki urejajo tudi izmenjavo informacij. Torej, tam, kjer ni dokaza, v zvezi z izmenjavo informacij med državami. V tem primeru bomo take države povabili, da pristopijo k dialogu, da bomo lahko ocenili, v kolikšni meri spoštujejo pravila in da bomo lahko gotovili tudi, kje so možne izboljšave. Tu skušamo delati skupaj z IMF-om in Svetovno banko. Eh, oba, eh, obe institucije delata na podlagi svojih listin. Potem eh, OTC. Najlepša hvala za vaše stališče. V celoti se strinjamo s tem, kot ste rekli. Lahko vam pa odgovorim na vprašanje, kdaj. Do oktobra bo naš odbor pripravil predlog o tem, katere standarde naj bi eh, naši partnerji spoštovali. In drugič, kateri izvedeni eh, produkti so lahko standardizirani in morajo biti standardizirani in lahko s tem eh, spoštujejo standarde in zahteve. No, potem je pa tu še nekaj, kar ni tako nepomembno, zlasti, če gre za razprave v Evropi. Gre za vprašanje, katera. Eh, kateri komercialni končni uporabniki naj bi bili oproščeni spoštovanja teh zahtev. Ne vem, kako bomo dosegli dogovor o tem. Tako sem prišel do splošnega vprašanja. Ko se približujemo dejanski implementaciji tega, kar bomo se dogovorili z bančnem sektorju, OTC, eh, prevelika, da propade, torej veliko dela to. Ampak, ko gremo naprej, ko bomo šli naprej, bodo prav gotovo nastopila vprašanja, kjer dogovora ne bo mogoče doseči ali pa bo zelo težko. In tu stalno prosimo, prosim, odpuščajmo si in poskušajmo doseči na koncu celoviti kompromis o različnih vprašanjih. In to je eno tistih vprašanj. Ne bi želel, da bi to vprašanje postalo ovira pri doseganju, celot, eh, pri doseganju standardov na globalni ravni za eh, izvedene papirje, ki se prodajajo preko, eh, torej na nereguliranem trgu OTC. In četrto vprašanje, CDS in. Eh, Evropski denarni sklad. Moram se opravičiti, ker sem moral malo stran in mogoče moj odgovor ne bo popoln. Ali ste vprašali, ali so CDS bili eh, na začetku grške krize? Ne, vprašanje je bilo, ali so CDS poslabšali situacijo Grčije v zvezi eh, z deficitom. No, žal mi je, kar zadeva To vprašanje in kar zadeva Evropski denarni sklad, tu bi pa potreboval več časa. To je zelo pomembno vprašanje z več vidikov, iz več razlogov. Um, um, no, bom poskušal odgovoriti na obe vprašanje. Naj začnem z naslednjo premiso. In Poskušajmo se osredotočiti na to krizo v kontekstu tega, kaj smo skupaj dosegli v zadnjih 15 in 20 letih. E, imamo mastriško pogodbo, imamo pak stabilnosti in rasti. Takrat je bil e, Dominik, minister za finance v Franciji. Potem z eh, uvedbo evra smo zagotovili stabilnost evro območju. Vemo, da je inflacija nizka, nizki so stroški financiranja in še pomembnejše, s tem smo se zaščitili pred eh, svetovnimi turbulencami v krizi. Ne vemo, kaj bi se sicer lahko bilo zgodilo. Eh, vemo, da vse, kar mislimo, kar rečemo, kar odločamo v zvezi s tveganjem in z drugimi stvarmi, vse to mora iz hajati iz stabilnosti cen in pa celotne finančne stabilnosti, ki smo jo dosegli za visoko ceno. No, vseeno pa. Kaj je grška kriza? Grška kriza je fiskalna kriza. Kako pa se soočiti s eh, fiskalno krizo? Tu imamo mojstra za to, kako reševati fiskalne krize. Ampak elementi in stebri so prvič. Prv, eh, začetna obljuba Eh, predho, eh, torej predhodnih, eh, predhodnih injekcij. Zakaj takoj na začetku? Na začetku se zagotovijo največje koristi. Kajti trž, trg bo razpone hitro znižal, če se zaveze sprejemajo kar takoj. Potem morajo biti te zaveze strukturne narave. E, bolj kot bo šlo za neke e, nenavadne okrepe, manj jih bo trg sprejel. Potem tretjič, eh, strok nadzor in eh, četrtič takojšna izvedba takih ukrepov. In v tej fazi je načrt v Grčiji pokazal in komisija, eh, Evropska centralna banka in partnerji drugi so bili prepričani, da ti pogoji obstajajo. Sedaj pa je prišlo do trenutka izvedbe, implementacije. To je pa še bolj pomembno kot cel načrt predtem. Če bomo to vse naredili, sem prepričan, da bo trg ustrezno odreagiral in posodil potrebne zneske. Naj se za minuto vrnem k svojim osebnim izkušnjam. 91. leta je bila Italija v fiskalni krizi, kot je ta, še hujša je bila kriza takrat. Nas deficit je bil več kot 11 odstotkov BDP-ja, eh, zadolženost je rasla mm, do 100, pa še čez 100 BDP-ja, večkrat eh, smo tudi, tudi Eh, izgubili eh, rejting, potem inflacija je bila eh, grozna in potem eh, je eh, bila socialna kohezija eh, tudi prizadeta zaradi terorizma. Skratka, situacija je bila hujša in, in smo dobili hitri načrt za prilagajanje potem in potem smo za stotine deset milijard evrov vsak mesec predvideli za eno leto. Nismo pa dobili nobene javne oziroma nismo uvedli nobene pomembnejše javne pomoči. Kar pomeni, da bi mogoče lahko vsak rešil tako krizo, tudi če ne ustanavlja posebnih institucij. Vendar pa obstaja tu ena pomembna razlika. Danes so trgi dosti bolj nemirni po propado Lehman banke, dosti ob, bolj občutljivi smo do sistemičnih tveganj vlade nočejo strmeti v prepade, kar pomeni, da bomo mogoče morali eh, se soočiti z začasnimi eh, potrebami po likvidnosti zaradi take situacije. Ampak tu lahko nastopi tudi IMF s instrumentom za nujno likvidnost kot, eh, nek, eh, kot eh, češna na torti, torej zadnja, zadnja stvar, ki jo lahko naredim. Ampak vse je treba narediti prej. Torej, to torto je treba speči prej, preden se da to češno gor kot zadnji okrasek. No, tu se bom ustavil, ampak to ni, no, to ni dovolj. To ni dovolj. Še vedno so tu države, ki so zelo zadožene in kjer je rast nizka. To pa ni dobro, ker na koncu bodo morale najti finančna sredstva, da bojo dolg odplačale, ker pomeni, da bo potrebno zagotoviti večno rast. Vse bom ostavil tukaj in bo ostalen govoril Dominik. Kar pa zadeva naslednje vprašanje. CDS. Promate. Na začetku ni šlo toliko za credit default swaps, ampak v sredi 90-ih let in eh, obstajalo je kreditno zavarovanje. Zakaj pa je vedno več CDS-ov in zakaj zavarovalnice več ne zavarujejo istih posojil? Iz cele vrste razlogov. Ampak če eh, Eh, banka eh, želi zavarovanje za, za cel pul različnih kreditov, grejo preko kanala CDS in se ne obračajo na zavarovalnico, zato ker se morajo v drugem primeru ukvarjati potem z zavarovalniškimi strukturami. Zaradi tega so CDS izrasli čisti neregulirano, čisto drugače kot pa eh, se razvijajo zavarovalnice. Zavarovalnice imajo seveda določ, določeno sol, razmerje solventnosti in morajo spoštovati določene eh, pravila. Eh, torej podjetja z trojnim A kot eh, AEG so eh, izdajale za 100, eh, za 100 milijard nezavarovanih CDS-ov. In tako je trg rašel čisto neregulirano. In kaj, kaj se tu potem naredi? Tu gre za zelo kompleksno vprašanje. Zelo, zelo težko bi bilo ponovno na, napisati pogodbe za CDS in potem iz, izključ, izključiti zavarovanje. Mogoče bi se to dalo narediti, ampak zelo težko. Prvi korak, ki ga lahko naredimo, je ta, da centraliziramo to. Če bomo to naredili, bomo imeli večjo transparentnost, večjo prepoznavnost. Točno bomo vedeli, koliko je ta goli del in kaj ni goli del. Kaj ti veliko, eh, krat gre samo za balončke in vedeli bomo, in to je zelo pomembno, kako se upravlja z uh, jamstvi in kje ta jamstva so. Hvala. Dominik, se upravičujem. Imam še dve vprašanje, potem da. Gospod Štroskan bi mogoče odgovoril lahko na tista, ki ste jih vi zgrešili. Well, uh, points, uh,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 vprašanje političnega okolja. Po vojni je politično okolje bilo tako, da je bila ta eh, Bretton Woods konferenca možna. Trajala je dva meseca in šele potem so delegati lahko eh, podpisali oziroma pripravili mednarodno pogodbo. Nisem prepričan, če bi danes uspeli ponovno kaj takega. Eh, v našem skladu je 168 držav članic in to je dosti več, kot je bilo pred 65 leti in zato je stvar še toliko težja. Torej, zakaj ne? Ampak vse eno, če nisem prepričan o vzdušju, poglejmo si Kopenhagen. Ka, kako težko je najti dogovor med takim velikim številom držav. Pri mednarodnem denarnem skladu smo se odločili, da bomo ponovno pregledali mandat in potem ugotovili, kako lahko svojim članicam najbolj pomagamo. Ne, da bi nam bilo treba popravljati pogodbo, kajti mislim, da bi priprava nove pogodbe na tem področju zahtevala nekaj časa. Sedaj pa, če e, stopim spet v čevle evropskega državljana in pozabim, da sem eh, generalni direktor IMF-a. Nisem prepričan, da bi bilo v interesu evropskih držav zahtevati novi Bretton Woods. Kaj ti? Potem se je po postavilo vprašanje zastopanosti evropskih držav v tej novi stavbi. O tem ne bi želel na dolgo in široko govoril, ampak nisem prepričan, da bi to bilo eh, ravno v interesu EU. Nič več ne bom rekel. Potem drugo vprašanje. In na drugo vprašanje bom govoril v francoščini, da ne bom kaj zgrešil. Gre za vprašanje o dokumentu, ki ga je Olivier Blanchard, glavni ekonomist sklada, objavil pred nekaj tedni o lekcijah te krize. Gre za raziskovalni dokument, zelo zanimiv, zelo uh, eh, temeljn v svoji naravi in uh, pripoveduje o tem, v kaj smo bili prepričani pred krizo, kaj smo se naučili od krize in o čem razmislimo sedaj. Deset poti nakazuje ta dokument. Ena od teh eh, poti je eh, stopna inflacija in cilji. Ta raziskovalni dokument zahteva več pozornosti eh, kot pa samo osredotočanje na inflacijo. Ker pa ste to vprašali, bom odgovoril. Vedno rečem, da je monetarni sklad novi mednarodni denarni sklad, ampak še vedno smo denarni sklad. In naša druktina na področju inflacije se ni spremenila. Z vsemi možnimi sredstvi se je treba boriti pro proti eh, inflacionističnim pričakovanjem, kajti taka stvar ne prinese nič dobrega. In sedaj se je postavilo vprašanje, na kakšni ravni eh, naj bodo ta inflacionistična prečakovanja. In eh, tu gre za akademsko in odprto vprašanje. Ne vem točno, kaj je Jürgen Stark povedal temu včeraj, lahko sicer uganem, kar je rekel. Ampak njegova vloga je ta. Eh, centralna banka je tu ravno zato. Če eh, ne bi bila centralna banka prvi borec eh, proti inflaciji, je ne bi potrebovali. Eh, vendar pa je dobro po drugi strani tudi, da se v akademskih krogih o tem razmišlja, ampak naše stališče se ni spremenilo v zvezi do boja proti inflaciji. Kar pa zadeva problem boljšega ravnotežja. Opa, sem pa uh, spet spregovoril v angliščini. Boljša uravnoteženost med eh, tem, kar prihaja iz eh, tržne ekonomije in javnosti, o tem, javnega sektorja, o tem poteka razprava desetletja in se ne bo končala danes. Vse eno pa ne gre toliko za to, da ugotovimo, kaj se dogaja danes, da bi bolje regulirali finančni svet ali smo pri tem dovolj ambiciozni ali ne. Vprašanje je, kakšno je ravnotežje med silami. Kaj lahko naredimo? Bolj pa kot razmišljate o politiki, bolj morate razmišljati o razmerju moči. To, kar je treba narediti, je tako ambiciozno, kot je to možno, upoštevajoč razmerje moči in različnih akterjev. In zato je lahko, to smo vsi v preteklosti naredili, lahko je narisati, oblikovati novi sistem, ki naj bi bil boljši kot sedanje. Ampak vprašanje je, kako preiti iz eh, obstoječega v novi sistem. In seveda so tu določene omejitve, te omejitve moramo potem premagati, to so omejitve, ki izhajajo iz političnega sveta, iz razmerja moči. In zato ne moremo reči, da bomo naredili tak sistem, ki se bo pomagal izogniti vsem krizam. To bi bilo neumno. E, vedno Eh, pa gledamo nazaj. Vedno se obračamo k prejšnjim krizam in naslednja kriza bo pa drugačna. Zato je nemogoče reči, da bomo sedaj prišli na dan z nečem, kar bo pomagalo, da se izognemo vsem krizam. Ampak lahko rečemo naslednje. Ne bomo eh, reševali problemov, kot če bi bila kriza enaka. O tem imamo politični dogovor. Tudi če sem danes dopoldne rekel, da je ta politični konsens bil močnejši, ko smo bili v samem vrhu krize ali pa na dnu krize. Sam sem bil na sestanku G20 in nobena skrivnost ni, če vam povem, da so bili šefi vlad in držav prestrašeni in prestrašenimi ljudmi je lažje delati kot z drugimi. No, sedaj so pa malo manj prestrašeni, malo manj jih je strah, sedaj je pa z njimi malo bolj težko delati. Ampak ta, ta zagon je še vedno v določeni meri prisoten. In ne vem, eh, kakšno bo, uh, bo razmerje moči čez dve leti mogoče bomo šli domov, pa nas no- sploh več nobena stvar ne bo zanimala, nobena globalna regulativa. Tega sicer ne mislim, ampak danes je še vedno nekaj tega zagona in mislim, da je ambicija še vedno tu in to kar velika. CDS, o tem eh, nimam kaj več povedati, to kar je. Samo eno stvar mogoče. Zelo velik trg. Je trg Eh, podjetniških CDS-ov. Državniški CDS-i niso tako obsežni oziroma trg državniških CDS-ov, eh, trgi niso tako obsežni. Težko je vedeti, kaj se bo dogajalo v prihodne, ampak to, kar se dogaja na državniškem trgu, ni tako pomembno, kot pa je pomembno tisto, eh, na kar mislimo, ko govorimo o CDS na splošno. In ko govorimo o CDS na splošno, govorimo o podjetniških CDS, korporativnih CDS, če želite. Evropski denar ni sklad. Zelo bi bil vesel, če bi, bi vedel, kje je, potem bi lahko komentiral. Več različic sem slišal od različnih ljudi, vse so čisto pametne, ampak so različne, tako da je to potem odvisno. Če nekdo govori o naslednji ideji, v EU eh, e bi morali imeti monetarni sklad, ki bi lahko pomagal državam, kot so Mačarska, Latvija, Romunija, katerim je pomagal svetovni denarni sklad oziroma mednarodni denarni sklad. Pardon. Ampak da bi Unija eh, intervenirala v tem primeru raje preko denarnega sklada, ne pa preko komisije. To nima nobene zveze z Grčijo. Ampak, če govorite o nečem, kar naj bi delovalo znotraj evroobmočja, potem se pa postavi vprašanje, tako kot je Mario rekel, prva linija, prvo vprašanje oziroma najpomembnejše vprašanje za Grčijo je fiskalni problem in tega je treba rešiti. In ne sme voditeljev zavesti eh, imaginacija nekih institucij od tega cilja. Seveda so institucije lahko koristne eh, znotraj evroobmočja, bi lahko imeli institucijo, ki bi imela denar, da bi nekaterim državam pomagala. Zakaj pa ne? Seveda, tu pomeni tudi eh, popravo pogodbe in tako naprej, ampak tega ne bo mogoče narediti pred eh, oziroma čez noč. In eh, ker tega ni mogoče takoj narediti, nas to odvrača od realnih problemov, s katerimi se sooča Grčija. Eh, standarde eh, bo treba tudi oblikovati, to zahteva čas, ampak problem, s katerim se soča Grčija, je pa takojšen problem. Ampak mi lahko sodelujemo z vsakršno regionalno institucijo, ki bi otegnila nastati. In prepričan sem, da potrebujemo neko multilateralno institucijo, ki bo pokrila cel sistem, vendar pa je zelo možno sodelovati z regionalnim denarnim skladom če bo nastal. Eh, in ravno tako lahko eh, upravljamo tudi z proračunskimi sredstvi od komisije, takrat, ker gre za Latvijo. Pa še eno vprašanje je bilo. Kaj? Eh, presrečen bom, če boste to odgovorili v francoščini, pa bom o vedno večjih neenakostih v prihodku. To je pa zapleteno. Kakšni so pravi eh, vzroki krize, dolgoročni vzroki krize. Takošna kroza je default eh, oziroma neplačilna sposobnost na ameriškem nepremičninskem trgu, to vsi vemo. Ampak sedaj se moramo vprašati, zakaj so pa ameriška gospodinstva tako zelo zadolžena. In eden od razlogov te osebne zadolženosti pa so ravno razlike v prihodkih, v dohodkih, eh, razlike v rasti plač in tako naprej. To vse drži. Am, ampak treba je razmišljati tudi o dolgoročnih vzrokih. To, kar je zanimivo, je to, kar se dogaja zdaj. A, ali bo to trajalo, ne vem. Ampak trenutno je velika sprememba eh, obnašanje eh, ameriških gospodinstev, ki so, začel, eh, ki so začele shranjevati denar. Varčevati. Tega niso nikoli eh, delala ameriška. Eh, eh, gospodinstva prej. Ne vem, kakšna je stopna donosa 90, ne vem, če bo taka ostala 60, ampak kakorkoli že, eh, to varčevanje je bistvenega pomena z dvema posledicama. Najprej eh, to vpliva na kredite, Da, druga posledica pa je povezana s tem velikim neravnotežje. Eh, šest procentna stopna varčevanja pomeni tudi manj deficita na eh, plačilni bilanci in to lahko prispeva tudi k ravnoteženju sistema. Kar zadeva tu, imamo korenino. Eh, torej v Ameriki lahko najdemo razloge tudi za to, kar se dogaja pri nas ampak moramo razmišljati o obeh vrstah razlogov. Eni, ki so takojšnji, drugi, ki so uh, bolj dolgoročni. Uh, odgovoril sem že na vprašanje o mednarodnem denarnem skladu in Evropskem denarnem skladu. Potem je pa še eno vprašanje gospoda Goebbelsa o uh, delu Bazla in uh, konkurenčnosti oziroma izkrivljenju konkurenčnosti. Jaz mislim, da to, kar se eh, na bazlu dela, eh, je zelo kvalitetno. Eh, eden od razlogov je tudi to, ker mi sodelujemo pri tem delu. Ampak problem je, je v tem, da to traja. To traja, tu se ne smemo motiti. In ko čakamo, se življenje nadaljuje in tako pride do teh nasproti. Po eni strani upamo, da bomo prišli na koncu do sistema, ki bo čisto globalen. Ali to bi morali doseči, teoretično. V praksi je pa to seveda vprašljivo mogoče. Čisto prav imate. Bazla dva američani niso nikoli uporabljati. In potem Volkerjeva pravila so tudi zelo zanimiva takrat, ko gledamo z vidika eh, ZDA, ampak lahko predstavljajo problem z globalnega vidika. Jaz upam, še enkrat upam, da bo produkt te krize boljše sodelovanje Eh, in pa začetek nekega globalnega načina upravljanja s eh, finančnim sektorjem. In eh, seveda pa se ne smemo slepiti in misliti, da bojo regionalni in nacionalni interesi izginili. Hvala, sedaj imamo velike težave. Deset vprašanj še imamo, mislim, da ne bomo potem imeli časa za odgovor, ampak bomo vseeno poskusili. Vem, da mora gospod Giorgetti na letalo. Izvolite, takoj vam dam za to besedo. Najlepša hvala, zelo kratko vprašanje. Realno gospodarstvo mislim, da ko gre za sistemsko stabilnost, smo celo vrsto vprašanj, ko gre za Eh, možnost pridobivanja kreditov za realno gospodarstvo eh, rešili. Ampak sedaj, če govorimo o prehodu iz Bazla 2 na Bazel 3 in eh, če govorimo o potrebah majhnih in srednje velikih podjetij, MSP-jev, torej, če bomo imeli zelo strogo in hitro oživitev gospodarstva, potem mislim, da bančnih kreditov dodatnih, obsežnih ne bomo potrebovali. Hvala, gospod Pitela tudi jaz bom zelo kratek. Guverner, dragi, kaj vi menite o evropski strategiji za boj proti špekulativnim poslom? V Evropskem parlamentu se trenutno v našem odboru ukvarjamo z tem, kako urediti poslovanje hedge skladov, ampak potem eh, ministri ECOFIN, torej za gospodarstvo in finance, niso razpravljali o tem. Kaj mislite vi? Bomo lahko špekulativne instrumente in posle obvladali? Kaj mislite, eh, da bi morala biti regulativa za CDS? imamo različna stališča o tem. Nemški gospodarski model pravijo francozi, ogroža evropsko gospodarstvo oziroma njegovo okrevanje in tako naprej. To je verjetno treba upoštevati ali morda ne. Morda bi morali dati prednost eh, odpravljanju proračunskih primankljajev. Ne vem. Eh, Hvala, gospod Gerhard Šik iz Nemčije. Ja, danke, drei kurze Fragen. Hvala lepa. Tri kratka vprašanja. Gospod Dragi, govorili ste o rokih, ki morajo biti dovolj dolgi. Torej. Da ne bo moral poslušati gospod Dragi, vam govorim v angleščini, ne zdaj pa vendarle v nemščini. Torej, Eh, vračam se na pripombo gospoda Dragija, kar zadeva kapitalsko eh, zadostnost. Govorili ste o grandfathering in o prehodnih loki, rokih in tako naprej. Ampak eh, lokalne nemške banke so ta prehodni rok uporabile s tem, da so napolnile svoje žepe z tveganimi izvedenimi finančnimi inštrumenti. Ampak ali bomo res lahko se izognili temu, da s temi prehodnimi obdobji ne bomo ustvarili možnosti za nove probleme? Drugo vprašanje se nanaša na uh, strukturo tega globalnega risk boarda. V Evropi obstaja tendenca, da bi predstavnike centralnih bank poslali v ta organ. Ameriška centralna banka, ki ni bila zelo uh, skrbna, ko gre za razvoj njihove finančne krize. Ne vem, ali je resnično moč eh, tudi v Evropi govoriti, da bodo predstavniki centralnih bank ustrezno delovali v takšnem uh, risk boardu. In potem tretje vprašanje za gospoda Strauskana. Eden od dokumentov iz vašega sklada se ukvarja z političnim lobiranjem. V njem je zapisano, da je politično lobiranje pač eden od elementov sistemskih tveganj. Gre za zelo zanimivo študijo, ki uh, jo je treba sedaj drugače gledati, glede na krizo v ZDA. Ali obstajajo kakšni bolj konkretni predlogi uh, v mednarodnem denarnem skladu, kako takšna tveganja upoštevati? In še zadnje vprašanje. Če govorimo o svetovno povezanih finančnih trgih, eh, eh, eh, če govorimo o svetovnih globalnih finančnih inštitucijah, potem mislim, da moramo okrepiti možnost nadzorne funkcije države gostiteljice teh bančnih inštitucij. Recimo, če imamo neko podružnico neke banke, ki Um, se, um, ki deluje nekje v drugi državi, kakor je njen uh, sedež in likvidnost te podružnice uporabi za to, da izboljša svoje finančno stanje, torej črpa sredstva tam. Mulțumesc, doamnă președintă. Hvala, gospa predsednica. Moje vprašanje je, je kratko in ga naslavljam na gospoda Dragija. Finančni sistem se sedaj stabilizira na podlagi zelo velikega napora, na podlagi javnih sredstev. In čemu smo sedaj priča? Cela vrsta operacij in poslov, za katere vemo, da so bili uh, toksični, se nadaljuje. Recimo imamo vlagatelje, investitorje, ki sicer niso povezani z Grčijo, ampak ki se sedaj hočejo eh, hitro zavarovati pred nevarnostjo eh, finančnega bankrota Grčije kot države. Ali ne bi morali teh eh, tveganih, toksičnih poslov ustaviti čim prej, sicer bomo si nakupali nova probleme, ki jih bo težko rešiti. Gospod Strauskan, razumem, da ste morda za to, da bi imeli nek evropski denarni sklad in bolj zdrav eh, bančni sektor v prihodnosti. Ampak odkot bi prihajali eh, finančni veri za takšen sklad? Bi to eh, bili, prist, bile pristojbine za finančne transakcije? Potem vprašanje v zvezi z inflacijo. Sem človek, ki je živel v obdobju, ko je bil Libor 17 odstoten bil sem tu, sem tudi človek, ki je doživel uh, hiperinflacijo v 70-ih, 80-ih letih. In moje vprašanje bi bilo naslednje, ali imate kakšno sporočilo za države, ki so zelo se zadolžile v kratkem časovnem obdobju? Kaj bo to pomenilo za gibanje obrestnih mer v prihodnosti? Hvala, gospod Skinari iz Finske. Hvala, gospa predsednica. V 90-ih letih prejšnjega stoletja smo imeli težko finančno bančno krizo na finskem in marsičesa smo se eh, na podlagi te krize naučili. Naukov je torej veliko. Zato eh, se sprašujem, kako ste lahko tako optimistični, da smo krizo kar dobro prebrodili. Zanima me, na podlagi česa ste tako optimistični, če si ogledamo položaj v evropskih državah danes. V mnogih med njimi smo v najslabšem finančnem eh, položaju vse od uvedbe evra. Istočasno pa Kitajska in Indija imata na eh, stotine milijonov ljudi, ki eh, zapuščajo podeželje, se naseljujejo v urbanih okoljih in poskušajo opravljati tista delovna mesta, ki jih pač najdejo. Izvoz se je v mnogih državah članicah Evropske unije skoraj da prepolovil. Vprašanje je torej, kako bo to videti v prihodnosti. Istočasno pa nadzorni sistem, o katerem govorite, eh, ni odigral svoje vloge. Recimo v Washingtonu vemo, kakšen sedež ima mednarodni eh, denarni sklad in eh, koliko ljudi na novo zaposlujete. Torej, ne vem, mislim, da nima smisla več zavajati uh, posameznih držav, kajti bojim se, da situacija v marsikateri državi je daleč od eh, nadzora. In potem rezerve se povečujejo. Ampak kje je ta denar, se sprašujem, če danes imamo. Uh, položaj, ko se začenjajo dvigovati obrestne mere. Kdo bo imel sploh koristi? Verjetno nacionalne države oziroma vlade ne in njihova gospodarstva. In še eno vprašanje v zvezi z mednarodnim denarnim skladom. Če pomaga IMF eni eh, državi članici eh, Evropske unije, kako bo to vplivalo na eh, celoten evro? Hvala obema, ker sta danes eh, dopovdne jasno uh, opisala situacijo. Zdaj pa francosko. Kot poročevalka Evropskega odbora za sistemska tveganja imam eno enostavno vprašanje. Vsi poročevalci so želeli odgovoriti na to, kar sta podpisala in sicer Evropi zagotoviti eno globalno instanco. Predlagali smo tri spremembe na predlog komisije. Prvič, da bi predsednik Evropske centralne banke predsedoval ESAB, e, potem nove akademske izkušnje in znanja, ki naj bi bile na uh, ravni uh, Eh, borda večja in potem, da bi v Frankfurtu imeli vse makro in mikro uh, akterje, ki bi tako povečali znanje. Ali je to dovolj uh, ali pa potrebujemo še kaj več? Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala obema tri vprašanja. Ko si pogledamo obseg reforme finančnih trgov po krizi, javna solidarnost se je mobilizirala za to, da bi podprli bančni sektor, tu, tu pa je en velik nered. Ena stvar je, o kateri nismo govorili, na, eh, in sicer o nadzoru po poročilu gospoda Dela Razjerja. Sicer se pa strinjam s tem, kar je rekel gospod Dragi, eh, vsak bo prišel s eh, svojo idejo in na koncu eh, bodo banke rekle, poslušajte, ne bomo vsega tega naredili, kaj bomo pa naredili. In en predlog je, ki istočasno omogoča, da zberemo oziroma da povežemo vse kontinente in da se državljanom pove, da tu gre za nek izziv in da je solidarnost potrebna za to, da financiramo določeno število eh, projektov. Ta denar bi pa dobili iz obdavčanja finančnih transakcij. Trenutno ni konsenza o tem, zakaj bi ta denar uporabili, ali bi banke reševali ali financirali dolgoročne projekte, ali pa bi ta denar uporabili za to, da bi pomagali DVR. Torej, kaj? tu je element javne razprave, kjer moramo reči več. E, e, mednarodni denarni sklad je dobil mandat G20 in razprave tudi finančnih ministrov ne smejo negativno vplivati na pozitivne predloge. Torej, državljanstva, e, odgovornost in demokracija, to je tisto, kar je pomembno in mislim, da nam ni Eh, treba čakati celega svežna. Sicer se pa strinjam, da se je treba odločiti. Kar pa zadeva CDS? Eh, slišala sem to, kar je, pore, eh, kar je rekel Mario Draghi. Ne more se strinjati z idejo, da bi vse CDS-e morali kompenzirati v neki eh, zbornici v eh, ZDA. Kaj ti? Pri grški primeru smo videli, da Evropa nima možnosti, da bi zahtevala transparentnost. Mislim, da so stvari bolj zapletene, kot izgledajo in je čisto legitimno, če se vprašamo o tem, ali je potrebno e, e, imeti neko institucijo za kompenzacije na naših tleh. Potem eh, demokratična razprava. V javni razpravi so se stvari malo razjasnile in vsi smo razumeli, da bi ta Eh, da, je, da so to regulativo prevzeli tisti, ki so imeli eh, konflikt interesov. Ampak kar zadeva finančno regulativo, tu pa ni demokratične razprave, to se vse dogaja za zaprtimi vrati. Kako lahko ponudimo vi? Eh, kako lahko ponudimo mi elemente za uh, preoblikovanje finančnih trdih. Kaj te? Tukaj imamo finančne trge, ki lahko financirajo dolgoročne potrebe in ki lahko eh, tudi pokrijejo potrebe, ki izhajajo iz staranja prebivalstva. Kako naj organiziramo to razpravo? Vem, da to ni odvisno samo od vas, da je eh, tudi na nas, da damo odgovor, ampak če bi nam vi lahko malo kaj povedali o tem, kaj si vi mislite o tem, bi bilo pa zelo koristno. Hvala. Mari. Hvala, naslednja je gospa Anna Kalmari iz Finske. Hvala. Na vsa moja vprašanja sem že slišala odgovore, zato bi samo vas spodbudila, da vzpostavite neko mm, mednarodno, nek mednarodni bančni finančni davek na bančne finančne transakcije, eh, glede na to, da se nismo očitno naučili ničesar. Hvala gospod sanchez je zadnji. gospa predsednica dve vprašanje imam za gospoda dragija. če si ogledamo finančne inštitucije vemo da lahko sistemska tveganja povzročijo v določenih okoliščinah ampak imamo tudi finančne inštitucije ki povzročajo globalne svetovna eh, sistemska tveganja torej potrebujemo neko multilateralno definicijo drugo različne nadzorne agencije. Dosti krat eh, celo naši pravosodni sistemi, eh, ki imajo opravka z delovanjem eh, borz, trgov in tako naprej, sploh ne upoštevajo, kaj bo posledica njihovih sod. Torej, bolj konkretno, gospod Strauskan, govorili ste o trajnostnem vodenju, upravljanju, transparentnosti in tako naprej. Kaj pa multilateralni okvir za trgovanje tudi na monetarnem eh, sektorju? Niste kaj dosti govorili o tem denarnem sektorju. Tudi na tem področju govorimo o eh, neuravnoteženosti eh, plačilnih bilanc, govorimo o primankljajih in tako naprej, ampak nekateri imajo celo presežke. Dobro, to je bil zadnji krok vprašanj. Kar zadeva velikost bank glede na velikost države, mislim, da je to še vprašanje iz prejšnjega kroga, eh, ki, na katerega še niste odgovorili. Morda gospod Strauskan prvi. Ja, hvala. Naj se vrnem na vprašanje CDS in tako naprej. Nekaj več bi rekel o tem. Kar zadeva ta dokument, ki se ukvarja s političnim lobiranjem in ki izhaja iz eh, našega IMF-a, e torej vedno govorimo lahko o tem, da se moramo vprašati, kaj so javni interesi, kaj so zasebni interesi, kdo zastopa posamezne interese in tako naprej. Torej, lobiranje za nas ni nič problematičnega. Zelo normalno je, da vsakdo, ki hoče dobiti čim boljše podatke in informacije in se ukvarja z oblikovanjem politik, da jih pridobi iz eh, terena, podjetij, gospodarstva in tako naprej. Vendar problem je naslednji. Kaj hočemo sedaj narediti na politični ravni? Dosti krat tega ne moremo storiti, eh, kot bi želeli, ker so zasebni interesi preveliki. In seveda tukaj ne govorim samo o finančnem Eh, sektorjev, cela vrsta drugih sektorjev, tudi gospodarskih, eh, se sooča s tem problemom. To je torej določen problem. Danes smo v času, ko vsi razpravljamo o sistemskem tveganju in mislim, da je prišel trenutek, da se vprašamo, katere so še druge vrste tako imenih tradicionalnih sistemskih tveganj. Kar zadeva nadzor na ravni držav ali regij. Veste, da v IMF-u e iščemo uh, sistem reševanja sporov uh, čezmejne vrste, ampak uh, v tem primeru je cela vrsta matičnih bank, ki sodelujejo v teh procesih, ki imajo uh, banke matere, ki imajo svoje hčere po vsem svetu. In uh, Če ima neka banka najprej doma na svojem sedežu probleme, potem seveda je naravna tendenca, da eh, kapital, ki ga potrebuje, pripelje iz eh, svojih eh, bank včera v tujini. Kdo naj to nadzira? Ja, nacionalni nadzorni organi nikakor tega ne bodo mogli razrešiti. Problematično je torej, če bomo celotni sistem zasnovali na nacionalnih nadzornih organih. Ampak Vendar po drugi strani je pa težko najti drugačno rešitev. Naj vam to ilustriram s primerom. Pomembna pobuda je bila tako imena Dunajska pobuda, ki se je porodila v tej finančni krizi. Vse skupaj je bila zamisel bolj komisije zbrali naj bi zasebne banke, eh, mednarodni denarni sklad, odbor za finančno stabilnost in tako naprej. Skratka, in potem bi rekli, vi banke iz eh, eh, Zahodne Evrope imate velike investicije v vzhodni Evropi, kaj če bo sedaj prišlo do propada teh držav. No, mednarodni denarni sklad je rekel, to ne bi smel biti problem, zato ker niste vi tisti, ki boste prvotno reševali vzhodnoevropske banke in države. Tukaj imamo mednarodni denarni sklad. Nikar si ne otežujte lastnega življenja. Te banke imajo težave z denarnim tokom iz vzhodne Evrope, zato ker pač v vzhodni Evropi je prišlo do specifičnih problemov, ki so se potem odrazili tudi v celi Evropi. Torej, če hočete imeti inštitucijo, ki bo obvladovala takšne posledice, tak spillover, eh, preko območja, v katerem delujejo banke, je pač vprašanje, ali bodo učinkovite. Potem eh, davek na finančne transakcije je omenjal marsikdo. V 70-ih letih sem bil zagovornik takšnega davka. Ampak od takrat se je marsikaj spremenilo. In kaj se je zlasti spremenilo? Tisto, o čemer danes dopoledne govorimo. Tehnične rešitve v finančni industriji so se spremenile. Kot je rekla gospa Perez, G20 skupina nam je sedaj dala nov mandat, da iščemo različne možnosti za obdavčitev finančnega sektorja, tudi finančnih eh, transakcij, ampak tudi drugot. Nismo še prišli do dokončnega rezultata proučevanja teh možnosti, ampak očitno je že naslednje. Vse lažje je, ko Eh, imate izvedene finančne inštrumente, se izogniti plačilu davka. Vendar takšen davek z političnega stališča je nekaj, druga plat pa je, da nočemo ustvariti nekega davka v sistemu, ki se mu bo večina subjektov na finančnem trgu tako ali tako lahko izognila. Bolje enostavn davčni sistem ali davek boljše je. Če hočete nekaj narediti, nekaj zelo uh, grobega, celovitega, odločnega, je to dosti krat lažje izvajati v praksi, kakor nek sofisticiran, razdelan sistem, ki ima pa celo vrsto vrzeli. Torej, nisem še prišel do sklepa o tem, ker to še preučujemo, ampak edina rešitev bo verjetno da, eh, davek na transakcije. No, tukaj imamo in plus in minuse, ki govorijo v prid in proti. Ampak vsekakor nekaj moramo imeti, da bomo obvedenje finančnega sektorja, ko gre za tveganja, sistemska tveganja in tako naprej, se drugače začeli obnašati. Pa da bomo tudi zagotovili ustrezne vire. Vendar ni nujno najbolj enostavno razviti nekaj in tukaj sem previden, kar bi morda bilo težko Eh, sprejeti, vendar se temu potem eh, eh, ljudje ne bi mogli pri plačevanju davka izogibati. No, aprila bo naše stališče dokončno znano. Vsekakor bomo prišli do nekih odgovorov. Lahko vam že sedaj rečem, da za neke vrste davek finančnega sektorja se bomo strinjali, kakšen pa ne vem. Ne bom se spuščal v tisto, kar bo rekel dragi. Ampak eh, kakšno je to ravnovesje med eh, regulativo na eni in eh, obdavčitvami na drugi strani? No, centralne banke in jih razumem, trdijo takole. Ogromno se da urediti s predpisi, zato ne potrebujemo davkov. To je argument, ki ga lahko upoštevate, ampak pravo Eh, razmerje med enim in drugim je pomembno. Kaj naj uredimo z regulativo, nadzor in tako naprej. Drugo vprašanje pa je, kaj naj fiskalni sistem eh, da bolj omejitveni sistem ali bolj koherenten sistem, to je tudi problem, o katerem se še moramo pogovarjati. Yeah, uh, another question was about uh, having in Europe. Uh... Naslednje vprašanje. Kako imeti učinkovit finančni trg v Evropi? Ja, kako? Moramo ga imeti, ampak eh, sama Evropa mora še veliko narediti na tem področju. Tudi izvajanje lesbonske agende nas še čaka. Ja, vem, da bomo imeli problem tukaj. So let me, sorry, uh, let me switch for, to French. Sedaj v francoščini. Ne, morda bodo vsi uh, bolje razumeli mojo francoščino kot mojo angliščino. Evidemment, l'Europe a besoin de marchés financiers plus efficaces. Jasno je, da Evropa potrebuje bolj učinkovite finančne trge eh, in eh, tudi eh, eh kolosalnih financiranj. Eh, Treba je spodbujati inovativnost, eh, po drugi strani pokriti potrebe, ki izhajajo iz staranja prebivalstva, kot je rekla prej kolegica Pervonš. Problem pa je, da ne moremo vse čas imeti kontradiktornih ciljev. Če želimo učinkovit eh, trg, potem ne moremo reči, da so finančni trgi najslabša stvar na tem svetu. Eh, potrebujemo regulirane finančne trge, ki ne bodo ušli izpod kontrole, ki ne bodo producirali perverznih učinkov, ampak istočasno pa ne smemo ubiti trga, eh, kajti trgi omogočajo varčevanje in investicije, kajti konec koncev eh, trgi predstavljajo učinkovito rešitev za varčevanje. Vem, da mi predsednica ne bo pustila časa dosti več, ampak porazdelitev evropskega varčevanja za evropske eh, investicije, to se mi ne zdi čisto učinkovita rešitev. Jasno je, da je v Evropi treba vzpostaviti sistem financiranja, ki bo drugačen in bolj učinkovit od sedanjega. Tu so vedno kontradikcije. Treba je narediti to, istočasno pa želimo te eh, trge kontrolirati, da ne bo prihajalo do odstopanj. To je zelo zapleteno, ampak nišče danes ne bo. Uh, uh, zanikal, da potrebujemo večjo regulativo in nihče po druge strani ne bo rekel, da bomo enostavno opustili finančne trge in potem našli neko drugo obliko financiranja. To so sanje in teh sanj praktično ni več na srečo treba je najti ravnotežje med enim in drugim in v, primer, v nasprotju z vsem, kar sem povedal danes do povdne, to ravnotežje ne gre nujno eh, preko istih mehanizmov na različnih koncih sveta. Treba je imeti postopke eh, delovanja trga, ki niso isti v EU, eh, na japonskem ZDA in tako naprej. In vloga Evropskega parlamenta v povezavi z nacionalnimi parlamenti je zato še toliko bolj pomembna, kaj te stvari je e, mogoče bolje regulirati na regionalni ravni včasih, kot pa na svetovni ravni. Tu nastopi načelo subsidijarnosti. Še zadnja beseda, problem infla, inflacije in zelo zadolženih držav. Vedno obstaja skušnjava. Eh. Sedaj v angliščini. Eh. Vedno obstaja skušnjava za države, da bi dolg, javni dolg, odpisale z višjo inflacijo. Vendar pa seveda so slabosti potem resni izzivi, s katerimi se srečate, če skušate zmanjšati javni dolg z višjo inflacijo. Torej, moj nasvet bi bil, sedaj ima veliko držav visok javni dolg. Naj svetujem, da naj tega ne rešujejo z inflacijo. In sedaj pripomba. Kmalo boste dobili, lahko pa to najdete tudi na naši internetni strani, zelo zanimiv dokument. V razvitih gospodarstvih je se razmerje dolga in BDP-ja povečalo. In to se bo do leta 2014 še povečevalo. Do 110 odstotkov poprečno. To je, 35, to je prostite, 35 odstotkov več kot pred krizo. In to je kar veliko. Vendar pa 10 odstotkov od teh 35 je stimulus, torej program za živitev gospodarstva. Ostalo pa prihaja drugot. Vidim in slišim veliko pripomp, ki govorijo, da je razlog, zakaj bo tako visok dolg, da so to posledice programa za oživitev gospodarstva. Mislim, da je ravno nasprotno. Brez tega programa bi bila kriza še globla in z globlo krizo bi imeli še višji dolg. Torej, ker tudi ni kreditov. To bo torej predmet razprave v naslednjih mesecih, je pa to zelo zanimiva točka, ki sem jo želel dodati. Vse ostalo pa prepuščam Marju. Yes, yeah, Potem pa lahko greste domov, da pravi gospa predsednica. Zelo veliko vprašanj je bilo namenjenih CDS. Naj povzamem. Pomisliti moramo na tri ključne besede. Najprej vedeti, vedeti, kakšen je trg CDS. In tudi ostale trge moramo poznati. In zato potrebujemo vašo podporo. Potrebujemo vašo podporo, da delujemo proti nekaterim interesom, ki si ne želijo centralizacije trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti. Ne razumite me napak, seveda ni enostavno centralizirati trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. To pomeni, da moramo biti pregledni, jasni in za veliko bank to pomeni izgubo denarja. Zato je vaša podpora, podpora Evropskega parlamenta in zakonodajalcev ključnega pomena za dosego tega. Druga ključna beseda pa je odločiti se. Ko bomo vedeli, se bomo lahko odločili, katere pogodbe so spremljive in katere ne. Zelo težko je prepovedovati stvari, ki jih ne poznate. Torej, Tukaj se moramo odločiti, katere pogodbe so spremljive, pa tudi, kako boste obremenili kapital. Vsakokrat, ko govorimo o, ko trgujemo z določenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, tukaj ne moramo biti enaki pri vseh, torej pri nekaterih, smo lahko bolj, jih lahko obravnavamo boljše in jih lahko manj obdavčimo. In potem tretjič, moramo se odločiti tudi, kaj je sprejemljivo, kaj morajo udeleženci izpolnjevati in kakšen nadzor mora biti zagotovljen. In potem še tretja beseda je konkurenčnost. Seveda je za Evropo zelo pomembno imeti klirinško hišo, če meni, da je to potrebno. In ne začenjamo z ničle. Veliko dela je bilo že opravljenega, tako da ne bi bil presenečen, če bi dejansko vzpostavili evropsko, oprostite, se, oprav, se popravlja um, govornik, klinska hiša v evromočo evropsko že imamo. Kar se hedge skladov tiče, pa je to del razširanja območja zakonodaje. Zakonodajo v Evropi že imamo in tudi v ZDA o tem, kako bi razširili to zakonodajo tudi na hedge sklade na tem področju, kot tudi pri bonitetnih agencijah, se stališča zbližujejo. In v zadnjem letu smo imeli veliko prizadevanj, da bi se to zgodilo. Tako da sem precej optimističen. Navzočnost Evropske komisije v našem odboru za finančno stabilnost pomeni, da smo ukrepili dialog tudi z nadzornimi organi na japonskem in v ZDA. In to je zelo dobro. Kar se MSP-jev tiče, ali bodo predmet diskriminacije zaradi Basla 3 v kreditnem procesu. Govor je ne. Basel 3 se bo v bistvu osredotočal na velike banke in njihove posle. In tako tudi mora biti, kajti konec koncev smo vsi prepričani, da kriza ne izvira v tradicionalnih kreditih. Gre bolj za špekulacije, In na to se osredotoča Bazel 3. Torej, krediti MSPM niso ogroženi zaradi tega postopka. Istočasno pa si želimo banke, ki bodo odporne na krize. Tudi če, kot je dejal Dominik, ne bomo nikoli vedeli, kdaj in kje bo udarila naslednja kriza in odkot. Zato pa moramo veliko energije nameniti temu, da bo sistem odporen. In spet se vračam na centralizacijo izvedenih finančnih instrumentov kot eno od, eno od poti, da to dosežemo. Kar se kapitalskih zahtev tiče v prehodnem obdobju, Bazel 3, ki, s katerim napredujemo po dnevnem redu, in sedaj morajo politiki začeti to izvajati in tudi nacionalni organi se morajo s tem soočiti in zato tudi to tukaj zahtevam. Lahko bi rekli torej, da se osredotoča na dve stvari najprej, da bi vzpostavili parametre za regulacijo kapitala, za razmerja likvidnosti in tako dalje. To je kompleksna zadeva zaradi obsega, ne pa zaradi opredelitve. In potem gre tudi za kakovost kapitala. Kateri sestavni deli bodo opredelili kapital? Definicija mora biti globalno spremljiva. Torej prvič bomo imeli definicijo kapitala, ki jo bodo spremljali posod po svetu. Seveda imamo različne zgodovine in države, so imele različne opredelitve kapitala. Tukaj smo dosegli dogovor, vendar pa ali bomo spremenili definicijo kapitala kar čez noč za vse, to bi bil nesmisel. Zato mislim, da moramo dati bankam, nadzornim sistemom, priložnost, da se prilagodijo. Zato je, ta, je to prehodno obdobje tako pomembno. Mora biti dovolj dolgo, da trg ne bo vedno samo napovedoval spremem po prihodnosti. Ja, ja. No, morda je Dominik že odgovoril o največino vprašanj. O nadzoru. Da, Vzpostavili smo soverene organe nadzornikov različnih organov in ti so nepopolnoma razrešili težav, vendar pa so oblažili obseg težav. Z osebnih izkušenj pa moram reči, da trenutna mreža MOU-jev dovolj dobro deluje. Zakaj bi naj centralne banke bile del teh risk boardov, torej odborov za oceno tveganja, na primer? Kot FSB in centralna banka smo prvi, bili med prvimi, ki so opozarjali na krizo. Če se vrnemo na odbor za finančno stabilnost, smo v letih 2004-2005 opozarjali na to in popolnoma smo prepoznali naraščajoče tveganje na obzorju. Znan, znanje in uh, strokovno znanje je gotovo pri nas in bomo navzoči tudi v tem skupnem organu. Mislim, da če se ne motim, sem odgovoril na vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Resnično se želim zahvaliti vsem govornikom oziroma obema govornikoma, da ste odgovorili na vsa vprašanja in zahvaljujem se vsem poslancem za potrpljenje. Ne bom pa naredila povzetka, ker sem vse čas prepustila govornikoma živimo v zanimivih časih, veliko je stvari potrebno izvesti, veliko se je potrebno še naučiti. Hvala lepa, da ste prišli in se vidimo naslednje leto na podobnem zasedanju. Hvala lepa.